Buongiorno, avanti, possiamo iniziare. Pozdravljeni, pa začnimo. Kar začnimo na sporedu, imamo delavnico, ki je zelo zanimiva, saj govori o novi schemi neposrednih plačil in porazdelitvi v prihodnji skupni kmetijski politiki. Ukvarja se z zelo občutljivimi temami in s prihodnostjo nove SKP politike. Pozdravljam profesorja Alana Swinbanka z Univerze v Readingu, ki nam bo povedal, kaj si misli o tej temi, potem pa bo tudi čas za vaše komentarje in vprašanja ter za njegove od, odgovore. Pozdravljam tudi predstavnika komisije in kar takoj dajem besedo gospodu Svinbanku. Uh, Hvala, gospod predsedujoči, za te uvodne besede in lepo pozdravljeni vsi skupaj, dame in gospodje. Prav veliko veselje mi je, da ste me povabili priti sem in vam spregovoriti. Imam PowerPoint predstavitev, ampak žal je tam tudi nekaj eh, slajdov, ki sem jih eh, medtem že umaknil, ampak to vam bom že povedal sproti. Zaprosili so me, naj pripravim najprej povzetek mojega izvajanja in sicer izhajajoč iz predloga komisije o novem režimu neposrednih plačil, ter si ga pogledam v kritični luči. Eh, danes vam sicer ne bom razlagal na dolgo in široko, kaj menim, da je narobe skupno kmetijsko politiko ali kaj naj bi ljudje počeli v zvezi s tem. Eh, Lotil se bom bolj omejenega področja, torej tega predloga, ki je pred nami, potem pa bomo videli, kam se bo razvila debata. Morda je dobro omeniti na začetku, da obstaja tudi eh, poseben eh, dokument z mnenji o greeningu, torej o zelenitvi, Eh, tukaj pa se ne bom tako zelo osredotočil na to temo, čeprav ne morem čisto eh, preskočiti te tebe, ki je zelo pomembna. V moji predstavitvi, kot vidite, bom sledil tem točkam in sicer po oblikovanosti samega poročila imam pa še nekaj uvodnih pripomb. In najprej torej uvodne opombe, potem pa vsebinska razprava. Naj vas spomnim, da je bil sistem neposrednih plačil, ki izhaja iz SKP, eh, bil razvit na zelo ad hoc način iz reform Makšari iz leta 1992. In Sčasoma se je vse koncept zamenjal in se predstavil z nekih nadomestil zaradi spremen politike v osnovne ukrepe dohodkovnih podpor v zgodnjih 2000 letih. Šlo je v bistvu za to, da bi se tudi nekako uravnotežili vsi prejemki iz teh naslovov, ki jih prejemajo kmetje, da bi se jim eh, nadomestile izgube eh, Eh, dohodkov v letu 2003, pa je šlo predvsem zato, da bi kmetov omogočili, da še naprej prejemajo neposredna plačila, vendar eh, brez vsakašnih obveznosti za določeno proizvodno kmetijskih proizvodov. Te neposredne oblike pomoči, torej neposredna plačila, so zelo pomemben del današnje organizacije proizvodnje in pomenijo kar 73 odstotkov vseh sredstev, kar pomeni, da so pomembna. Zaradi tega bi povedal rad še nekaj svojih misli o tem, kakšen bo najbrž učinek teh neposrednih plačil Zdi se mi, da gre tukaj za nek eh, mehanizem, politični mehanizem, ki škodi sam sebi. Ne verjamem, da imajo nek trajen pozitivni učinek na prihodke kmetov. Tu je še veliko drugih eh, dejavnikov, ki vključujejo to. Bolj se mi zdi, da vplivajo na više stroške in tudi na više cene zemlišč. To sicer nekoliko koristi prejemnikom, vendar dolgoročno gledano škodi kmetijskemu sektorju. In leta minevajo, pogledamo, kako se odvija kmetijstvo in ugotavljamo, da je kmetijstvo postalo boleče odvisno od neposrednih plačil. In vse to bo še zlasti problematično s tistimi, ki se želijo na novo začeti ukvarjati kmetijstvo s kmetovanjem, eh, ker je to potem zelo prepleten sistem in vsi se zavedajo tega, eh, da je možnost pridobitve teh neposrednih plačil. In to je na nek način previsok strošek za vstopanje na trg na novo. Eh, videti je, kot da smo obsodili uh, kmetijstvo, celoten sektor na ta začarani krog, da se vse odvija v pričakovanju teh neposrednih plačil in računanju na nje. Čemu so torej namenjena ta neposredna plačila? Komisija je proizvedla veliko dokumentov, s katerimi upravičuje in podpira svoje odločitve in tekoči predlog. Vendar je zelo težko ugotoviti, kaj naj bi eh, bila ta neposredna plačila. Edina jasna opredelitev je navedena tukaj. To so um, nevezana neposredna plačila, ki danes eh, pomenijo dohodkovno podporo in podporo osnovnih javnih dobrin. No, ampak če se vrnemo nazaj na pogodbo, imamo že v njej zastavljen cilj zagotavljanja dostojne ravni, življenjske ravni za ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, torej za skupnost kmetov. In eh, to je tudi kar dobro opis tega, s čimer se je ukvarjala skupna kmetijska eh, politika. Sam imam tukaj težave, ker sem ekonomist in eh, V ekonomiji ponavadi ne govorimo o poštenem delovanju oziroma ne uporabljamo besede fair v angleščini. Tukaj se govori o poštenem življenjskem standardu eh, kmetijske skupnosti. Ne vem, kdo naj bi bila ta kmetijska skupnost. Namreč eh, v kmetijstvu je še vedno veliko zaposlenih, konkretno delavcev, ki po statusu niso kmetije, potem je veliko lastnikov zemljišč, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom in tako naprej. In to je znano marsikomu, ne samo meni. Pomembno pa je potem tudi, eh, če bo namenjen ta stavek, eh, zakaj je namen povečati eh, zaslužek posameznikov, ki delajo v kmetijstvu. To je tudi dvomljivo. Potem imamo rezolucijo Evropskega parlamenta Evropski parlament je večkrat eh, izjavil, da so dohodki v kmetijstvu bistveno nižji od drugih dohodkov eh, v drugih gospodarskih vejah. In tukaj vidite iz rezolucije iz leta 2011 izhaja, da je ocenjeno, da so ti dohodki kar 40 odstotkov nižji na delovno enoto. No, morda je res, da so dohodki nekoliko nižji kot eh, druge v gospodarstvu, ne vem, ali je to že samo po sebi upravičilo, da bi jih morali kar naprej podpirati. No, sedaj imamo že 20 let izkušenj neposrednih eh, plačil, predtem smo imeli že 30 let izkušenj skupno eh, kmetijsko politiko in ali ni malo šokantno, da po 50 letih ugotavljamo, da nadaljujemo s politiko, ki ni delovala. Če seveda te številke držijo, ampak če ne držijo, čemu je potem to namenjeno? Mislim, da nimamo jasne predstave o tem, kaj se dogaja. Lahko se vrnemo na oceno učinka, ki jo je upravila komisija, kjer se govori o prihodkih na ravni kmetijskih gospodarstv. Potem eh, smo slišali tudi različne kritike, ki so govorili o komercialnosti oziroma o komercialni upravičenosti kmetijske dejavnosti, recimo podeželskih gospodinstv, ki pa ni nujno, da so vedno kmetije. Če pogledamo sistem neposrednih plačil in njegovo delovanje, Vidimo, da ni nobenega nadzora nad tem, kar se dogaja, ne vidimo, kakšen je končni namen v ozadju, kako naj bi podpirali tiste, ki dejansko čutijo pomankanje zaradi preniskih dohodkov. Pa če pogledamo tukaj porazdelitev <clears throat> teh plačil v Združenem kraljestvu leta 2010, vidite v rdeči odstotek uporabnikov oziroma tistih, ki črpajo ta sredstva in v modri barvi porabo. In tukaj vidimo prvo kategorijo nič do 500 evrov in potem vidite, kako se te kategorije pomikajo. Desno zadnja je nad 500 tisoč evrov. Pravzaprav je sporočilo tega prikaza tukaj, da če gremo na plačila pod 5000 evrov, potem je, kot vidite, tukaj 44 odstotkov tisti, ki so vložili zahtevke, prejelo manj kot 5000 evrov. Na desni strani, ko gremo nad 150 tisoč evrov, pa vidimo, da je en odstotek prosilcev prejelo več kot 150 tisoč evrov. Veliko časa bi lahko porabili, da bi poskušali razumeti in analizirati, kaj stoji dejansko za vsemi temi številčnimi podatki, kakšne okoliščine so v igri, ampak tisto, kar hočem povedati, je, da je videti, da ni nobene logične povezave med to potrebo po dohodkovni podpori kmetijstva in dejansko porabo glede na stroške. Komisija govori tudi o javnih dobrinah ni vedno dobro razumeti, kaj, ni lahko razumeti, kaj komisija misli s tem. Ampak zdi se mi, kot da bi uh, govorili pravzaprav o treh ravneh. Prva, ko govorijo o osnovnih javnih dobrinah, in potem je videti, da gre za neko povezavo med navskrižno skladnostjo in kmetovanjem v dobrih proizvodnih pogojih in sprašujem se, zakaj je nujno v teh pogojih plačevati kmetom za to, da v bistvu upoštevajo zakonodajo, ker če gre za neke zakone, ki imajo določene predpisane obveznosti, potem jih je pač treba izpolnjevati in ne vem, zakaj moramo kmetom posebej plačevati za to, kar ubogajo zakone. Potem pa gre za neko nadgradnjo nad temi osnovnimi javnimi dobrinami, ko je treba upoštevati še druge dejavnike, družbene, kulturne in tako naprej. Skratka, ko začnemo govoriti o vrednotah, ki jih sicer družba pripisuje kmetijskemu delu eh, in eh, podeželju, vendar nimajo cene na trgu. Ampak v tem sistemu neposrednih eh, plačil, ko se govori o multifunkcionalnosti, je to v bistvu odvisno samo od čistega altruizma kmetov, ker ni nobenih pogodbenih obveznosti, da bi morali kmetje zagotavljati multifunkcionalnost. In po drugi strani se govori o tem, da plačujemo o varnosti prehrane, da Zaradi tega eh, kmetje v Evropi plačujejo više stroške, ker morajo proizvajati hrano, ki je varnejša od tiste, ki jo uvažamo. In če to res tako, če je uvožena hrana eh, nevarna, potem bi morali storiti nekaj, da preprečimo tak uvoz. Če je hrana nevarna, potem je sploh ne smemo videti na trgu. Predlog komisije je zelo zapleten skupek pravil in sam dejansko tu nisem imel dovolj časa in prostora, da bi se podrobno loti vseh teh točk. Ampak eh, na kratko bi se ozrl na te poglavite teme, ki sem jih zapisal tukaj. Najprej, odkud nam proračunska sredstva za neposredna plačila. Komisija se je zelo potrudila, da bi upravičila ta sredstva in zagotovila, da bodo ostala bolj ali manj nespremenjena tja do leta 2020, če govorimo o denarju. No, kaj to realno pomeni, glede na to, da inflacija narašča, še ne vemo, ampak temeljno gledano se stari sistem z nekaterimi spremembami prenese naprej in se mu reče novi sistem. Kot vidimo, je to politična odločitev. In kot ekonomist o tem nimam česa povedati, ker nihče ne poskuša niti eh, navidezno upravičiti obstoja teh proračunskih sredstev. Preprosto politično se reče, to je politika, ki jo potrebujemo in to bomo naredili, torej imamo tak in tak proračun in ga bomo obdržali. Vprašanje je samo na kakšen način. To so torej politične odločitve. Ampak videti je, vse meni, da komisija in tudi vi, poslanki in poslanci Evropskega parlamenta, potrebujete tudi neki rezervni načrt. Razumem, da se o tem nočete odkrito pogovarjati, vem, da nočete začeti pogajanje na koncu reči, no prav bomo pa znižali za 20 odstotkov, Čeprav so se v bistvu ministri za finance dogovorili o tem, da bi znižali ta sredstva za 20 odstotkov. Sedaj bomo imeli 80 odstotkov drugega stebra manj, ampak vprašanje se zastavlja, zakaj ne bi sprejeli odločitve, da se drugi stebr celoti izbriše in se ohrani prvi ali obratno. V vsakem primeru se boste eh, vi odločali o tem in težko ugibam zdaj, kaj vam bo bolj pri srcu. Potem gre pa še za vprašanje porazdelitve med državami članicami po tej zelo zapleteni formuli. No, morda ni tako uh, zapletena, ampak eh, države članice, ki so globoko pod poprečjem, bodo prejele več sredstev, druge pa veliko manj in to je spet stvar, ki je lahko predmet razprave in znova gre za politično odločitev, ki je politično spremljiva še zlasti za tiste države, ki imajo sedaj raven plačil globoko pod poprečjem, ne vem pa, kako bodo zadovoljne tiste, ki so nad poprečjem. Danes še nimamo tega odgovora, kot je ena odločitev zgolj politična. In eh, vse odvisno od tega, kakšne izgovore nanizamo eh, ob tej politični odločitvi. Nikjer se ne govori o neposrednih pojmih eh, eh, dohodkovne podpore. Pravzaprav samo iste stvari, ki že poznamo iz preteklosti, nekoliko kozmetično predelane, eh, prenesemo v prihodnost. In kot rečeno, nijemo nikakršnih jasnejših opredelitev, kaj bi to pravzaprav sploh pomenilo podpora dohodkovni ravni. No, nasplošno 30 odstotkov denarja bi morali nekako uporabiti za ta element zelenitve. In eh, besedilo predloga komisije se mi zdi dovolj zmedeno, Najprej sem naivno omenil, da so zadeve jasne, da gre za osnovno plačilo in dodatek za zelenitev, ampak če pozorno preberete besedilo, boste videli, da gre za eno samo plačilo, ki se stoji iz dveh delov. Osnovno plačilo in dodatek za zelenitev, vendar za njo ne morete zaprositi ločeno, to je vse skupaj eno plačilo. Potem je pa tudi še obveznost treh žetev na obdelovani zemlji. In že spet ni nikakršne objektivne eh, mere oziroma merila za to, ali je kdo dosegal pogoje ali ne. Zato bi morali nekako navezati konkretno pomoč eh, z rezultati, ki naj bi jih dosegali. Komisija meni, da je strošek, vsaj to izhaja iz ocene učinka, 33 od, ju, evrov na 41 hektarjev, oziroma 33 do 41 evrov na hektar, se pravi čujem, vendar sem sam izračunal, da je povprečno plačilo pravzaprav 80 evrov na hektar. V nekaterih regijah je seveda lahko tudi više ali niže, odvisno od tega, za katere države in regije gre. Ampak tu govorimo o povprečju. In vse te ugotovitve se mi zdijo zelo problematične. Še zlasti pa je to problematično, če pogledamo, kaj se dogaja z STO. Če govorimo potem o poštenem pristopu, preglednosti in o politiki, ki naj bi eh, bila naslovljena na reševanje težav, ki jih imajo ljudje na področju kmetijstva, ampak še bolj se mi zdi temu, da bodo revizori računskega sodišča in Evropski parlament zadovoljni s tem, potem ne vem, kakšen bi ga sploh še imamo. Meni se zdi, da bodo te odločitve sprejel, eh, eh preprečile ustrezno upravljanje in kmetijsko proizvodno. In videti je, kot da eh, na vzkrižne skladnosti ne bo več, kar je doslej bilo videti kot prednost. In eh, mislim, da bi tukaj sam moral eh, Eh, izjaviti svoj posebni interes. Nisem sicer kmet, ampak ko sem začel delovati kot univerzitetni profesor, je moja univerza imela manjšo komercialno kmetijo, imeli smo nekaj krav, proizvali smo mleko, imeli smo nekaj obdelovalne zemlje. In mislim, da smo s tem močno prispevali k multifunkcionalnosti kmetijstva. Sedaj pa, ko berem predlog komisije, eh, se mi zdi, da pravzaprav ne bi prejeli nikakršne pomoči, ker celotna dejavnost kmetije ni presegala petih odstotkov skupnih prihodkov univerze. No, v vsakem primeru moram reči, da zelo težko vidim, kako bi celotno to schemo predelali tako, da ne bi povezali obveznosti določene proizvodnje z določenimi prejemki in da pri tem ne bi kršili pravil STO. Potem so tu še zgorne omejitve pri malih kmetih in eh, vse te zadeve rešujemo nekako politično, namesto da bi se dejansko lotevali reševanja problemov sam resnično ne morem odkriti nikakršne ekonomske logike v zadju nobenega od teh predlogov. Ravno obratno, vidim, da imajo vsi med njimi možnost zaviranja eh, konkurenčnosti, mednarodne konkurenčnosti, za vse tiste, ki bi pa na novo radi začeli s kmetijsko dejavnostjo, prihaja v bistvu do izkrivljajočega učinka to vrstnih plačil, In videti je, da predlog poskuša reševati samo simptome, ne pa tudi razloge težav. Tu imamo še en grafikon, ki ga nekateri sicer ne boste dobro videli, ampak to, kar sem hotel tu prikazati, je letna izjava Evropske unije o sredstvih za notranjo podporo in tu vidite, kakšne, kakšni zneski so bili prijavljeni od leta 1995-1996 do leta 2007-2008. Spodaj v rumeni barvi je tako imenovana eh, jantarna škatla, tu gre za omejene izhivljajoče ukrepe, potem je tu še modra škatla, ki malo manj izhivljajoče vpliva na tržne zakone, potem je pa še zelena škatla, škatla, ki naj ne bi škodila trgu. Tu vidite, da je v bistvu prišlo samo za zamenjavo določenih eh, zneskov med eh, rumeno in modro in pozneje v drugi polovici grafikona med zeleno in modro barvo. In če pogledate srednje vrednosti prikazane s črno črto, vidite, da Evropska unija pravzaprav doslej ni imela nikakršnih težav z doseganjem obveznosti, ki izhajajo iz STO. Pa še nekaj številk. Tu imamo uh, podporne ukrepe zavezujoče narave v vrednosti 72,2 milijardi. Če pogajanja od Dohi ne bodo uspešna, no če pa takole bom rekel, šlo bo za znižanje zavezujočih ukrepov in to bi potem pomenilo 21,7 milijard za Evropsko unijo. Potem, če pogledamo podatke iz prejšnjega grafikona za leto 2007-2008, je bila pri, je bil prijavljen znesek še nižji, 12,4 milijarde evrope. In videti je, da smo pod potencijalnimi obveznostmi pod do, po dohi. Znotraj tiste zelene uh, škatle v okviru scheme SPS in SAPS za leto 2007 in 2008 vidite, da je šlo za skupni znesek 34,5 milijarde evrov. Če bi se sedaj nekako po čudežu zgodilo, da bi schema enotnih plačil in njeni nasledniki sodili drugami, ne ukrepe zelene škatle, in da bi lahko spet spravili nazaj te 34,5 milijarde evrov, se bomo soočali spet z drugačnimi težavami. Koliko, do katere mere lahko torej zaupamo, da so ti ukrepi dejansko iz tako imenovane zelene škatle? Članice STO morajo torej same podati svoje izjave in sekretarijat jih potem ne pregleduje in odkljukava določenih rubrik ampak s tem, ko čas mineva, lahko druge članice STO s pozornim očesom spremljajo, kaj se dogaja in tudi postavijo vprašanja in zahtevajo spremembe za prihodnost. In kaj se potem zgodi, je sicer nejasno, ampak pride lahko do sporov, do eh, usklajevanj in v končni fazi do zahteve, da se upoštevajo pravila zelene škatle politike iz zelene škatle naj ne bi imele nikakršnega izkrivljajočega učinka na tržna gibanja in tržne zakone. Vendar evropske institucije, žal tudi Evropski parlament, prepogosto prihajajo na dan z nenavadnimi, milo rečeno, izjavami. Naprimer, v juliju 2010 je Evropski parlament rekel, da je treba imeti uh, neposredne oblike pomoči za vse kmete v Evropski uniji, ki bi se financirali iz sredstva Evropske unije, da bi se zagotovila družbena in ekonomska trajnost evropskega kmetijskega proizvodnega modela, ki bi morala zagotavljati osnovno varnost prehrane za evropske potrošnike in omogočila kmetom proizvodno visoko kakovostne konkurenčne proizvodne. Eh, prehrane oziroma kmetijskih proizvodov in s tem bodo ostala delovna mesta na podeželju in tako naprej. Ne vem, kaj je bilo mišljeno s tem, resnično se sprašujem, kaj to pomeni. Če si pogledamo, eh, kaj se dogaja naprimer drugod ali v Braziliji, eh, In lahko se zgodi, da bo Brazilija prva, ki bo izvala to vrstne ukrepe v smislu neposrednih plačil, kot tiste, ki izkrivljajo stanje na trgu in ne vem, kako se bomo potem branili proti temu. Potem so tu še temeljne zahteve. Naprimer, če hočete eh, svoja plačila prijaviti kot nevezana plačila, Potem v skladu s šestim odstavkom točko D ta plačila ne smejo biti povezana, niti ne smejo temeljiti na proizvodnih dejavnikih, ki se uporabljajo v katerem koli naknadnem letu po osnovnem obdobju. To pomeni, da morate vsako leto podajati prijave oziroma izjave, tako da preračunate, kakšni morajo biti ti zneski, da ne boste presegali teh pogojev. In pri tem izjaviti, da ne škodite okolju. V tem primeru bi marsikdo morda želel reči, da je vseeno morda bolje, če so ta plačila vezana. Ko začnemo govoriti o predlogi za zelenitev, naletimo še na še večje težave, kajti odstavek 6e pravi, da ni, ni zahteve po proizvodnji, zato da bi nekdo prejel takšna plačila. Kaj si torej želi STO? Neaktivne kmete. Če želimo imeti aktivne kmete, ki dejansko nekaj proizvajajo, bolj problematično bo to postalo, bolj problematično bo to sprejeto v STO. Torej, pride do tega, da ne, se ne zahteva proizvodnja za to, da bi dejansko nekdo dobil plačila. Če pa že imamo zelenitev, potem je treba proizvajati eh, tri vrste eh, živili. In ne vem točno, kako bi to lahko zapisali, če rečemo, da eh, kmetije eh, niso zavezane temu, da kaj proizvajajo. Vse te zadeve so med sabo tesno povezane. Zdi se mi, da ne moremo zelenitve vključiti v zeleno škatlo, če imamo tak pristop. Če bi lahko oboje ločili in bi rekli, da se lahko zelene komponente ločeno obravnajo, potem imamo več manevrskega prostora. Plačila v okoljskih programih so morda primerno mesto za zelenitev. To govorimo o tem, kdaj so plačila lahko uh, Eh, se izplačajo. Torej, takrat, ko imamo jasno določene vladne programe za varstvo okolja. In treba je spomniti odločene pogoje znotraj teh uh, programov. Torej, tu, torej, lahko rečete, da zelenitev je nekaj takega, vendar vseeno tu morda ni to posem to. In potem vprašanje izpolnjevanja oziroma Eh, upoštevanje vladnega programa. Torej, plačilo lahko dvakrat ali trikrat več kot dejanski strošek tega, da nekdo upošteva vladni program. Ali je to pomembno? Trenutno ne, kajti kot rečeno, imamo še veliko manevrskega prostora eh, v modri škatli, eh, če bo to potrebno in verjetno noben članica STO ne bo uh, s tem oporekala, če ni praktičnega razloga za to. Vendar dejansko lahko pa se nekaj zgodi, če bomo sprejeli svežen iz Dohe. Vprašanje je, če bi takšno oporekanje dejansko bilo uspešno in kako bo to vplivalo na prihodnost. Vendar to vseeno moramo imeti pred očmi. Vem, da že predolgo govorim in sedaj bi kar šel naprej na priporočila. morda ne želite napisati na papirju svojega načrta B, vendar potrebujete rezervni načrt in razmislite raje o stebru 1 kot o stebru 2, ko gre za zmanjševanje. Mesto, da, da imamo zelenitev v stebru 1, bi morda lahko 30 odstotkov sredstev, ki so namenjena zelenitvi, prenesli v stebr 2. Torej, tako da bi nekako denar vezali na zelene cilje in države članice bi lahko oblikovali programe, ki so najbolj primerne za njihove okoliščine. Če pa tega denarja ne moremo predstaviti v stebr 2, zakaj ne bi potem zagotovili, da bo komponenta zelenitve ločena od osnovnega plačila in tako bi države članice imele več uh, diskrecijske pravice za določanje pravil glede uh, komponente zelenitve. Potem pa še uh, opustitev predlogov glede aktivnih kmetov. Tudi to predlagamo. Predlagamo tudi, da, da se hrana povezuje z neposrednimi plačili. Gre namreč za razvezana plačila. In mislim, da to ni zadnja uh, reforma SKP. Eh, kmetijski sektor bo še naprej uh, imel težave, uh, eh, da plačevalci bodo še vedno spraševali, če se njihov denar dobro porablja in vlade bodo uh, še vedno imele mnenje, da schema neposednih plačil izkrivlja konkurenčnost. Torej, to ni zadnja reforma SKP in treba razmišljati o prihodnosti. Imam dve vprašanji. Če je skup, skupna kmetijska politika uh, bila cilj evropske skupnosti zadnjih 50 let, zakaj imamo še eno težave? Čemu služi SKP? Hvala lepa, gospod predsednik. Grazie, profesor. Hvala, profesor Svinbank. Mislim, da bo ta predstavitev dejansko spodbudila zanimivo razpravo in razpravo bomo kar začeli. Najprej gospod Kanjete, na to Dorfman, izvolite. Eh, paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlos pateikties eh, referentam par ļoti interesantu. Hvala. Hvala našemu gostu za zelo zanimivo predstavitev s številnimi analitičnimi zaključki. Morate pa upoštevati, kako velike so razlike v kmetijstvu, v različnih sektorjih proizvodnje. Strinjam se z osnovnimi predpostavkami glede neposrednih plačil. Reforma SKP mora zagotoviti, da imamo pravično konkurenčno med evropskimi kmeti in moramo zagotoviti, da se ustvarjajo nova delovna mesta. Sistem neposednih plačil bo dejansko uh, izkrivil skupni trg. Zato meni, da se moramo strinjati glede tega, da imeli niže prage in više zgorne meje, ko govorimo o neposrednih plačilih o obsegu neposrednih plačil. Določeni kmetje dobijo zelo veliko, določeni pa zelo malo. Poleg tega imam določene dvome glede zelenitve. V državah kot je recimo Latvija je večina kmetij majhnih. In V Latviji je 40 odstotkov uh, ozemlja pravzaprav gozdov, tako da mislim, da zelenitev res lahko uporabljamo tam, kjer je to smiselno. Pročevalcu bi predlagala, oziroma bi rekla, da formula je dejansko takšna, da eh, nima neke ekonomske podlage, Gre za to, da denar vzajemo iz prvega stebra kot je dejala komisija, moramo priti v situacijo, v kateri ne bo preveč tistih, ki bodo zgubili in tistih, ki bodo dobili. Sistem neposlednjih plačil mora biti tak, da upošteva objektivne kriterije. recimo, mora poštevati količino obdelovalnih površin. Prav tako pa je treba poštevati stroške dela in, eh, no, in prisotnost ozemlja, ki spada v programe Natura 2000. Poleg tega je poštevati znanstvene izsledke in torej vse to, kar od nas pričakuje družba. E, Hvala, sedaj Dorfman, na to pa Stojano. Izvolite, Herbert. Hvala, profesor Swinbank, za to predstavitev, ki se mi je zdela zelo zanimiva. Mislim, da je bila tudi dovolj provokativna, da ste nas obdržali budne ob tej popodanski uri, kar ni enostavno. E, moram reči, da vam lahko dam kar prav. Rekli ste, da moramo že zdaj razmišljati o tem, kaj naj bi počeli čez 5-6-7 let na področju agrarne politike in reform agrarne politike. Če to zdaj povežem z vašimi predlogi, z vašimi dokaj provokativnimi predlogi, zakaj del denarja ne vzamemo iz prvega stebra in ga prenesemo v drugi stebr in tam eh, začnemo izvajati razumne okoljske programe, ne pa da se gremo to neumnost zelenitve v prvem stebru stebru, ki je zdaj predlagana, potem mislim, da bi bili na pravi poti in čez 5-6-7 let bi imeli potem ponovno isto vprašanje, namreč s čim upravičujemo plačila v prvem stebru. In potem bomo, si bomo zopet morali izmisliti nekaj novega, tako kot smo zadnjič si izmislili to eh, navskrižno skladnost, zdaj eh, zelenitev in tako naprej. In iz tega začarnega kroga ne bomo nikoli išli, če se ne bomo zadeve resneje lotili in eh, najverjetneje bomo tako ali tako šli v smer drugega stebra. Se pa ponovno strelim. Nič pa niste rekli o moji najljubši temi, namreč vprašanje porazdelitve sredstev znotraj držav članic. In tu moram vedno znova navajati številke. Če pogledam mojo državo članico in našo regijo, ki dobi največ v povprečju 550 evrov na hektar, največ v povprečju. In če potem pogledamo posamezne sektorje, če pogledamo sektor in eh, obrate, ki so na začetku tisočletja, ko so se obračunavali vezana plačila in so imeli naprimer tisoč ali več eh, glav živine, te obrati dobijo tisoč evrov na hektar hektar. Drugi 719, pri polčinah pa 400 evrov na hektar. Neodvisno od tega, kaj do, danes počne, odvisno samo od tega, kaj je takrat počel. Vseeno, ali ima danes tam eh, živino, riž ali pšenico. No, potem so v moji regiji reveži, ki dobijo samo 55 evrov na hektar in to preprosto ne more funkcionirati. Imamo zelo jasne kršitve oziroma izkrivljena konkurence in trga znotraj države in to je treba izravnati, če ne se bo zadeva sesula sama vase. Tako da mislim, da teh neenakosti ne moremo več upravičevati in uh, tudi prizadeti kmetje, mislim, da tudi znotraj držav članic niso več pripravljeni teh eh, neravnovesi sprejemati, kaj šele med državami. Tako da sem prepričan, da moramo najti neko rešitev in eh, to ne more biti le to, da rečemo, ja, naj se stvari regionalizirajo in eh, najdete neko srednjo vrednost, kajti s tem bomo morda rešili problem znotraj regije, ne pa med regijami in smo spet delo samo priložili na neko drugo raven. Tako da tu mislim, da si bomo morali izmisliti nekaj razumnega in pametnega na evropski ravni. Hvala. Hvala Herbert, gospod Stojanov, na to pa Agnju, izvolite. To je, bilo, to je bila provokacija. Ne gledate vame. Tukaj sem. To je bila zelo dobra prezentacija, dejansko spodbuja premislek, kakršnakoli podpora, na koncu pride v napačne roke. Pri nas se eh, dogaja, da vele posesniki dobivajo eh, velika plačila. Torej, mali kmetje, kot recimo sem tudi sam, ne dobijo kaj dosti od tega. In to je težava s to vrstnimi uh, eh, plačili in to se ne dogaja zgolj pri nas, tudi v ZDA, v Kanadi in na Japonskem, tudi te države podpirajo kmetijstvo in to bi morda lahko omenili. EU ni edina, ki podpira kmetijstvo. Kje pa smo mi dejansko nekaj posebnega, da imamo pre, preveč. Uh, Eh, regulacije. Imamo regulacije o tem, katera območja so eh, občutljiva zaradi nitratov, recimo druge, druge države tega nimajo, nimajo to vrstnih strogih regulacij. In dejansko tu ni nobene koristi. V EU ne smemo vzgajati gensko spremenjenih organizmov, druge pa lahko in potem imajo za to večje dobičke. Torej, poleg tega ne smemo uh, sežigati uh, živali eh, in sam bom moral kupiti novo sežigalnico, zato ker um, moja stara več ni usklajena s tem, kar pričakujejo inšpektori. Skratka, veliko je te, te regulacije, ki je drugot nimajo. Potem je direktiva o pesticidih. In zato za številne uh, Eh, manjšinske polščine, eh, se jih pravzaprav ne splača vzgajati, kajti tako težko je registrirati pesticide za to vrstne polščine. In kaj se zgodi, teh polščin ne vzgajamo, zato ker nimamo pesticidov za nje in potem jih na koncu jih uvažamo. Potem še baterijske kokoši, to je pri nas prepovedano, drugot pa ni. Potem vprašanje ribje moke. Uh, EU prepoveduje ribijo uh, moko, mi eh, mečemo v morje završke na mesto, da bi jih spremenili v eh, živalske eh, beljakovine. Torej, lahko bi rekli, da imajo kmetje težave, poleg tega pa imamo tudi uh, težavo s tem, kako se odzivajo recimo um, trgovci. Vele trgovci se zelo razvijajo, uh, kmetje pa ne. In e, zdi se, da je vsa uh, regulacija namenjena temu, da kmetje ne morejo se razvijati. In potem se lahko vprašamo, zakaj sploh imamo SKP, zakaj imamo podporo. Zato, da caplja za ostalimi sektori. E, poleg tega pa kmetije ne morejo odločati, koliko e, bodo e, kakšno leto imeli, koliko bodo poželi kakšno leto zaradi tega, ker so odvisni od vremena in tako naprej. Vsekakor pa hvala za odlično predstavitev. Hvala, gospod Egnju. Sedaj pa Stojanov, izvolite. Hvala, gospodin predsedatelju. Daže do izvesten stepen se radvam, če kolega Tagnju tako me prevarijo. Hvala, gospod predsednik. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti gospodu Egnju. On se zelo zauzema za kmetijstvo in dejansko lahko bolj podrobno govori o specifiki, ki bo dejansko tudi povezana s tem, kar bom sam dejal. Moj vtis glede te predstavitve, ki smo slišali, je, da si naš gost ne želi neposrednih plačil. Po njegovem mnenju so neposredna plačila. Uh, nekaj, kar uničuje evropsko kmetijstvo. Torej, celotna predstavitev je bila namenjena eh, opozarjanju pred zlobnimi neposrednimi plačili. Vseeno pa ste se dotaknili pomembne teme. No, to je meni tudi gospod Egnju in sicer razlike. Uh, v tem, kaj morajo izpolnjevati evropski kmetje in kaj morajo izpolnjevati kmetje v drugih državah. In ne strinjam se s to črno belo sliko, da evropejci jemo zdravo hrano, drugi pa ne. Kmetje morajo izpolnjevati številne zahteve za to, da je bila hrana kakovošna. Neodločene zahteve niso logično povezane in ne pomenijo boljše kakovosti hrane. Recimo, dobro počutje živali ni povezano s kakovostjo hrane. No, seveda lahko rečemo, da če žival srečno živi in srečno umre, je potem proizvod morda boljši, vendar to ni nič gotovega, to so samo predpostavke. Torej, Eh, mi se v našem odboru pogosto pogovarjamo o teh stvarih in pogosto kakšen od članov našega odbora omenja to vprašanje. In potem vprašanje glede težav z STO. Dejstvo je, da vsaka država podpira svoje kmetijstvo. Katera kol država bi to storila? Torej, če se začnemo uh, obsojati drug drugega znotraj STO in se začnemo obtoževati, da ne enako obravnavamo proizvode, ne bomo prišli nikamor. Ena država bo obtožila drugo, druga bo potem storila enako in res eh, ne bi nikamor prišli, ne bi šli do konca, zato mislim, da tega nišče ne bo izpostavljal. Torej, mislim, da smo lahko zaskrbljeni, vendar mislim, da znotraj STO ne bi smeli imeti težav. Vendar pa bi lahko bi prav rekel naslednje. Interesi evropskih kmetov ne smejo biti odvisni od uh, negotovih dogodkov v prihodnosti. Recimo, če pride do nekega spora v STO, mi moramo se boriti za interese rovskih kmetov in šele na to začnemo razmišljati o drugih državah in organizacijah in kaj bodo rekle. V tem kontekstu bi našega govorca vprašal več vprašanj. Glede neposrednih plačil. No, ta sistem je on predvsem kritiziral. Zanima me, ali lahko predlaga alternativo eh, sistemu neposednih plačil. Kakšna politika bi lahko nadomestila neposedna plačila? Poleg tega bi našega gosta tudi vprašal glede zelenitve glede tega je bil predvsej eh, kritičen in je predlagal, da zlinto prenesemo iz prvega stebra v drugi stebr. Kaj pa menite o tem, da bi to komponento, torej zelenitev, črtali in ne bi nikamor prenašali? In potem še moje tretje vprašanje, kaj predlagate glede uvoza proizvodov, ki izvirajo iz držav, kjer kriteriji niso tako stroji kot pri nas. Kako obravnavati to vprašanje? Hvala, gospod Stojanov. Sedaj pa Goleničak, na to pa Martin. Hvala, predsedujoči, kolegice in kolegi. Redko se javljam k besedi in ponovadi bolj poslušam to našo razpravo o skupni kmetijski politiki zadnjih nekaj mesecev. No, vedno z gospodom profesorom naj povem, da sem bil ministr za kmetijstvo na Polskem dve leti, ko je Polska vstopala v Evropsko unijo. Poznam SKP z tega praktičnega vidika. Odgovoren sem bil za, neposredno za uvajanje SKP v naši državi. In to, kar ste danes eh, predstavili, v veliki meri se s tem lahko strinjam. In eh, to je pač resnica in moramo vedeti, pa nam je to všeč ali ne, da SKP, še posebej, ko gre za neposredna plačila, ostaja odvisna od eh, številnih zadev. pogosto mehanizmi, ki financirajo SKP, ki financirajo proizvodnjo na posameznih eh, obratih. Vse to je zelo arbitrarno določeno. Eden od mojih predgovornikov je prej govoril o težavah v porazdelitvi sredstev znotraj držav članic. Pogosto imamo tudi znotraj držav, ko so kmetje zelo blizu, zelo različne ravni plačil. In eh, ta predlog, ki ga podaja komisija, tega nikako ne spreminja. Tega se moramo zavedati. In eh, razlike, mm, disproporcije med državami ostajajo. Imamo zelo naključna pravila in zelo naključne sisteme financiranja in uh, eh, orode za financiranje kmetov. V nekaterih gospodarstvih neposredna plačila predstavljajo znaten delež prihodkov in tudi dobička. V drugih pa je to zelo majhen odstotek, kajti tam gre predvsem za prodajo proizvodnje in za njih je pomembnejša cena kot pa višina neposrednih plačil. Odkupna cena je tista najpomembnejša za, za njih. Tako da veliko vidikov je možno obravnavati na ta način. Jaz se ne strinjam s tem, da mi zdaj tu razmišljamo o SKP na ta način in mislim, da smo zelo blizu takšnemu razmišljanju, da določamo neke definicije, spreminjamo definicije, ampak sistem ostaja enak. Torej, za soglasje STO mm, ustvarimo zelenitev in neke nove definicije, nič drugega v bistvu. Potem pa nam celo komisija pove, in to je profesor danes dokazal, in tudi na svetu je danska ministrica o tem govorila. Tako da prav, potem pač ne bo več govora o zelenitvi posameznih eh, gospodarstv, ampak eh, bomo zelenili regije. Tako da gre samo zato, da v definicijah stvari lepše izgledajo. Enako je potem pri definiciji samega aktivnega kmeta. Iščemo pač takšno definicijo, da bodo vsi zadovoljni. In to pomeni kaj? To pomeni, da bomo imeli še naprej te iste probleme, kot smo jih imeli s proizvodno do sedaj ne moremo gledati na gospodarstvo na način, kot to počnemo sedaj, kajti kmetijska politika je na nek način tudi neka eh, socialna podpora, s katero pomagamo tistim, ki brez teh eh, plačil ne bi preživeli. Ampak po drugi strani to počnemo na najbolj nepravičen način. Plačujemo po hektaru in eh, v novih in pa tudi v starih državih, državah članicah imamo kar nekaj malih kmetijskih obratov. V enem gospodinstvu imajo pet otrok, v drugem tri. Tako da jim dobijo ista sredstva. Tako da to niti ni nek pravičen socialni inštrument, če pa to na ta način obrnamo. Tako da tu potrebujemo resne spremembe in na te stvari je treba gledati bistveno bolj trezno če že danes kritiziramo profesore, ker predstavlja resnico, potem moram reči, da se s tem ne morem strinjati, kajti v tem odboru, v državah članicah, poslanci, senatorji in tako naprej in tako dalje, zadnje tri leta govorijo, SKP ni dobro, ne izpolnjuje naših eh, pričakovanj. Potem pa pogosto, brez kakšne posebne refleksije, ta mehanizem branimo. Naj uporabim ta isti primer, kot ste ga uporabili vi. Branimo in ohranjamo nekaj, s čimer se tako rekoč v posameznih državah ne moremo več strinjati. Jaz pravim, da rešitev ni v podpori drugega stebra, temveč vseh tistih mehanizmov, ki bodo izboljšali kakovost življenja na podeželju. O tem je bilo govora. Krasen primer. Tam, kjer so investicije v internet, tam ljudje ostajajo, tam se razvijajo mala podjetja, ljudje spreminjajo svoj način eh, dela in to je temeljno. Eh, temeljnega pomena. Tam, kjer bomo imeli kakovostne šole, bo tudi zadeva ostala takšna. Tako da to so mehanizme, ki jih potrebujemo, da bomo na podeželju izboljšali kakovost življenja in pa dostop do javnih dobrin. In še je čas, da skupaj s komisijo, s eh, članicami o vsem tem spregovorimo. Poročilo gospoda profesora pa mislim, da je eden boljših dokumentov, ki smo jih v zadnjem času dobili eh, v predstavitev v Evropskem parlamentu in v našem odboru in zato se vam tudi iskreno zahvaljujem. Hvala. Sedaj Martin Ošlenk in potem Brita Remers. Izvolite. No, Hvala. Moram reči, da se tej zahvali ne morem pridružiti. Na nek način ostajam na nek način brez besed, tako kot eh, ko poslušam kolega Agnjo, ker ne vem, kaj nam hočete povedati. Pravite, da ste ekonomisti in da nimate pojma o kmetijstvu, tako da ne vem, ste pristali v napačnem uh, odboru ali pa res ne veste nič o kmetijstvu, če pravite, da bi bilo, da vse to ni relevantno z vedika prihodkov, kaj ti potem res ne vem, ali ste se sploh ukvarjali z statistikami prihodkov v kmetijstvu. Nemčija ni ravno revna država, ampak polovica prihodkov kmetov tudi v Nemčiji prihaja iz eh, transferjev iz Evropske unije. Če to zdaj odpravimo, potem bi tudi nemški kmetje imeli manjši problem in v številnih državah je podobno. To zdaj lahko obžalujemo, ampak eh, to je pač dejstvo, mimo katerega ne gre. In ko pravite, da denar prije do tistih, ki ga ne bi smeli dobiti, je to res in zato je zdaj tudi prišel čas za to kmetijsko reformo in da z omejevanjem na vzgor in z drugimi urodi preprečujemo to, da denar dobivajo tisti, ki ga ne bi smeli in tako želite črtati aktivnega kmeta. Ampak seveda moramo o tem govoriti. Omenili ste tudi vašo univerzo, ki potem ne bi dobila podpore za svojih 600 krav. Ja, razumem, ampak eh, to sta, to sta zdaj dve razpravi. Tu gre za vaše osebne interese, ne za to razpravo. Tako da se res sprašujem, kdo vas je naročil sem, da nam govorite stvari, ki niti niso relevantne za našo razpravo. Veliko ste govorili o. STO, ampak eh, nas je kdo sploh tožil pred STO, kolikor jaz vem, noben nihče ni sprožil postopka proti nam. Moram reči, da smo mi, evropejci, vsekakor zelo, zelo spoštljivi do teh pravil, tako da ne vem, zakaj ste tako zelo dolgo govorili o STO. Krok iz Dohe to ni ravno aktualna tema. Trenutno imamo več težav z dvostranskimi prostorgovinskimi sporazumi in to je problem, o katerem velja spregovoriti. Lansko leto smo bili s eh, odborom v ZDA in eh, videli smo, da tam menijo, da ne bi naša reforma opravijo samo strukturne spremembe. Ampak, ko smo bili skupaj v ZDA, smo videli, da imajo v ZDA 700 tisoč obratov in eh, njihov kmetijski minister pravi, da jih je to 300 tisoč preveč. In to zdaj prenašamo sem na naše eh, kmetijstvo. Imamo 12,5 milijona aktivnih kmetov, tako da ne vem, kakšno agrarno strukturo ne bi mi imeli eh, iz eh, tega naslova. Tako da moram reči, da mi svojo agrarno strukturo ohranjamo javne dobrine v Evropi, eh, ohranjamo podeželje eh, in eh, pokrajino in številne regije v Evropi bi izgledale zelo drugače, če ne bi bilo več kmetov in kmetijstva. In če bi podpirali kmetijstvo le še tam, kjer obstajajo strukture za intenzivno proizvodnjo, tako da z tega vidika je to, kar pravite, čista ideologija ekonomistov, kajti po vašem mnenju je kmetijski sistem neumnost in to bi morali preprosto povedati, namesto da nam tu na dolgo in široko razlagate, da dajemo denar za stvari, za katerega sploh ne bi smeli dajati. Mislim, da to ne odraža ravno realnosti. Jaz sem res eh, pričakoval razpravo s konkretnimi predlogi, ampak nič od tega. Šlo je zgolj pa za predstavitev ekonomista, ki nam tu pravi, da v bistvu delamo stvari, ki jih niti ne potrebujemo in tega si preprosto povedal ne, ne dovolim. Hvala. Hvala lepa, Martin. Brita Reimers, potem uh, eh, Guinness. Ja, moram reči, da jaz na to zadevo gledam ponoma drugače, verjetno ne boste presenečeni. E, pozdravljam vašo odkrito predstavitev tega problema. Podali ste predlog, zelo jasno ste rekli, da želite drugi steber prvi steber eh, zožiti in eh, več sredstev prenesti v drugi steber, da bi imeli regionalno učinkovitejše eh, rešitve. To se mi zdi zelo demokratično in tudi zelo pametno, ker zdaj imamo nevarnost, da se bomo razvijali naprej v smer te reforme, ki ne bo privedla do povečanja prihodkov, ki tudi ne bo pomagala našim kmetom. Gre za izgradnjo neke birokracije, ki se logaritmično razvija naprej in z vsake reforme v naslednjo se samo še krepi. Vemo, kako je to pri vijakih. Koga privijačimo, enkrat je pač eh, trdno privijačen. Če pritegnemo preveč, zadeva poči. Tako da mislim, da moramo vedeti, da imamo kmete, ki niso samo izvajalci storitev za želje eh, družbe, ampak eh, tudi delujejo v realnem gospodarstvu. Tega nihče tu ni povedal. Gre tudi za politiko, gre za kmetijsko politiko in to mora biti tudi eh, neke vrste enomska politika, ne pa samo socialna politika, kjer imamo nek katalog eh, želja, mm, kjer zapišemo, kaj želimo eh, plačati in kaj ne. Tako da se mi zdi bistveno bolj primerno, da povemo, kakšni bodo programi, kakšne pogodbe za kmete in če so tu kakšne eh, želje, ki jih ima družba, se to potem tudi plača, ne pa da to krijemo iz neposrednih plačil, kajti vemo, da se neposredna plačila v obliki, kakršni so, pač ne, ne morejo več izvajati. Na splošno vemo povsod, kaj dobivajo obrati kot eh, neposredne plačila in to se tudi upošteva. In to je razlog za to, da imamo še vedno nizke prihodke kmetov in to lahko potrdim. Reforma v zadnjih letih je bila morda smiselna, ampak eh, ni prišla do, ni prišla do željenega cilja. Tako da mislim, da moramo iskreno povedati, da je čas, da tudi zdaj v kriznih razmerah vodimo neko odkritejšo kmetijsko politiko in da moramo morda imeti toliko poguma, da razmišljamo popolnoma drugače in da ne utišamo vsakega, ki pravi, da je treba drugače razmišljati. Kajti, če samo naprej razvijemo model, ki ne funkcionira, potem tudi eh, naslednji model ne bo funkcioniral, naslednji tudi ne in potem s tem samo pritiskamo kmete obzit in s tem ne pomagamo kmetijstvu. Tako da z tega vidika sem hvaležna, da ste zelo eh, odkrito pokazali neko drugačno mnenje kot eh, to, kar smo imeli eh, pogosto do sedaj in preprosto na koncu dovolite, da se samo zahvalim. Hvala lepa, Brita. Married McGuinness, izvolite. Mikrofon za govornico, prosim. Me zdaj slišite? Dobro. Bom ponovila manjša zahvala za to predstavitev. Prebrala sem eh, vaše predstavitev, preden sem prišla sem in se opravičujem za zamudo. Mislim, da obstajajo ogromne razlike med eh, akademskim svetom in svetom politike. In mislim, da se je tudi izkazalo v tej predstavitvi. Mislim, da je bilo zelo koristno, če bi to slišali pred dvema letoma. Bojim se, da smo zdaj na zelo drugačni točki. Če bi o tem govorili ob večerji z, z malo vina, bi bilo to zanimivo, ampak eh, tu mislim, da gre za bolj praktično razpravo o tem, kako spremeniti predlog, ki je pred nami. Tako da, če bom zdaj slišati nekoliko oznajevoljena, potem eh, naj bo tako. Če bi jaz zdaj postavljali nek eh, sistem kmetijskih podpor, ne bi izhajala iz tega izhodišča. Ampak eh, smo pač tu, kjer smo. In to ni enostavno eh, zaradi preteklih reform. In mi v našem odboru skušamo, glede na težavni nabor inštrumentov, ki jih imamo, in glede na omejen proračun, storiti, kar se storiti da. Preučila sem novozelandski model, ameriški model, kanadski model, o katerem je bilo tudi govora to. In mislim, da je tisti del, ki ga pogrešamo v vaši predstavitvi, ta, da Evropska unija govori o ozemljski teritorijalni eh, koheziji oziroma ravnovesju. Teorijo tekočega tragu, traku poznate. Kmetje so sprejemniki cen, ne kontrolirajo vhodnih cen in ne kontrolirajo izstopnih cen mi tu delujemo kot nekakšno ravnovesje. In pomembno je ovrednotiti javne dobrine. Če bi to storili, bi morda bil naš proračun za SKP bistveno višji in morda bi nam potem to pripomoglo pri razpravi. Tako da ja, gre za zelo zanimivo predstavitev. Edino jasno priporočilo, ki ga tu vidim, je, da bi sredstva predstavili v drugi stebr, to je parlament praktično zavrnil, drugo pa je, da zavrnemo predlog o aktivnih kmetih, kar pa se mi zdi, da je nekaj, kar se vedno bolj pojavlja v naši razpravi, ampak s čim bi to nadomestili? Imate kakšno zamisel o tem, s čim bi to nadomestili? Nova Zelanda je, naprimer, je subvencije odpravila čez noč. To je imelo določene posledice za nekatere eh, kmete, to je imelo zelo negativne posledice za bančni eh, sektor. Evropa ne bo šla po tem eh, modelu. In to, kar mi zdaj skušamo stvoriti, je, da morda opravimo nekaj intelektualnih razprav, kakršna je ta danes, in da pripravimo takšen predlog, katerega namen je prerasporediti bogatstvo in da tudi preprečimo šoke znotraj sistema, kar zdaj je proizvodno hrane v Evropski uniji. Tako da nekoliko bolj me zanima, kako bi to lahko storili. In ne strinjam se z eno od vaših prosojnic, če si tole pogledam tole. Govorite o možnem učinku neposrednih eh, plačil, da to ne bo imelo dolgotrajnega učinka na kmetijske prihodke, ampak to je imelo nekaj vpliva, ko je šlo za, eh, ko je bila kriza najhujša. Vse denar so imeli. Strinjam se, da se to kapitalizira potem v cene zemlišč in potem tretja točka, da bo kmetijstvo ostalo šokantno, odvisno od neposrednih plačil. To niti ni tako šokantno. Tako pač je kako drugače pa nasploh bo. Predlagamo, da potrošniki plačujejo neposredno bistveno več za eh, hrano, eh, da na ta način pokrijemo strošek javnih dobrin. Tako da nekje med eh, gospodom Hojzlegom in gospodom Egnjem sem na tej točki, ampak tu bi potrebovali nekoliko jasnejšo usmeritev akademske sfere v smislu, kaj bi storili, če bi sedeli na našem mestu. Hvala. hvala, Merit. Tako, gospod Čekerski, potem Mišel Donta. Smo v letu 2012, februar, 29. februar, še štiri leta šele bo ta isti datum, tako da morda zato nekaj takšnih eh, nenavadnih teorij. Res je, smo v Evropi, 50. obletnica SKP, je letos in eh, naj začnem z vprašanjem. Ali ste v svoji analizi upoštevali specifiko evropskega kmetijstva ali pa ste se oprli zgolj na analizo britanskega kmetijstva? Ste upoštevali raznolikost kmetijstva? Kaj bi se zgodilo, če sploh ne bi imeli podpore za kmetijstvo? potem ali si politiki lahko dovolijo to, da do neke mere samo oskrbo nadomestimo za uvozom. To lahko vidimo, kako je pri nafti in plinu. In ali bi se kdo upal sprejeti takšno odločitev? Najprej smo imeli prehransko krizo leta 2007, to na srečo se Evrope ni dotaknilo, ampak bil je nek trenutek na plenumu, ko so celo tisti poslanci, ki so načeloma proti e SKP, začeli spraševati, kaj bi lahko storili eh, za naše kmete, eh, kaj bi lahko storili za e SKP, da ne bi prihajalo do zvišanja cen hrane. Tako da se lahko vprašamo, zakaj so cene kmetijskih proizvodov takšne, kot so. In eh, mislim, da če se to vprašamo, potem vidimo, da je ta analiza nekoliko drugačna, kajti pri določenih hipotezi, seveda lahko to, kar vi pravite, upravičujem, ampak samo v določenih pogojih. Ampak življenje kot takšno je bistveno bolj kompleksno. Kolega in prijatelj, nekdanji minister Oleniček je povedal nekaj zelo zanimivih stvari in ne. Eh, me zanima, če boste to tudi javno ponovili na polskem. Kako bodo to potem ocenili? No in v zaključek, profesor, ali se vam ne zdi, da imamo sicer razlike v plačilih v Evropi? V redu, prav. Povejmo, odkot izhaja to razlikovanje. Tega ne moremo spremeniti kar tako čez noč. Ampak, zakaj naj bi za to isto dejavnost, za ozelenitev, ki jo izvajo kmetje, eh, plačujemo enim kmetom več, drugim manj? Rezultat za naravo, za podnebje, za družbo je isti. Zakaj torej ne bi plačevali, diferen, plačevali diferencirano za zelenitev. Žal je časa e, malo, kaj ti moram reči, da bi vsekakor lahko imel zelo dolgo razpravo z vami, gospod profesor. Hvala za enkrat. Ja, izvolite. Ja, rad bi odgovoril prijatelju poslancu Šekerskemu s katerim sem tudi pogosto sodeloval. Moji pogledi na SKP so bili vedno takšni in te sem tudi vedno povedal. In zahvaljujem se starejšemu kolegu, mojemu akademskemu učitelju celo iz preteklosti, da posluša to, kar pravim, kajti menim, da je kmetom potrebno povedati resnico. Zato so me in me cenijo, ker jim povem resnico, kar zadeva SKP, kar zadeva vpliv SKP na njihova življenja. Tako da odgovor je vsekakor ja. To lahko povem javno, to sem že večkrat povedal javno. In vem, da se ti z menoj strinjaš, samo strah te je to povedati kmetom. Hvala, Mišel. Hvala predsednik. Gospod profesor, moje vprašanja bodo nekoliko drugačna od tega, kar vsebuje vaša predstavitev. Večkrat ste namreč eh, dejali, da SKP ne omogoča enakih prihodkov kmetom, kot eh, so jih deležni ostali v družbi, Ampak eh, kot ekonomista vas sprašujem, ali imate morda kakšne rezultate, simulacije, študije, ki bi pokazale, kaj bi evropsko kmetijstvo lahko bilo in postalo, če bi v 20 zadnjih letih ne imeli SKP z pomočjo v prvem stebru. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Omenili ste možnost transferja sredstev, da bi prenapihnili. Torej drugi stebr in ustrajali ste na tem, da je treba vsakomor omogočiti, da počne to, kar hoče. Ampak se vam zdi, da je to skladno z duhom Evropske unije, ker ti naš namen je, da ustvarimo velik eh, trg, kjer bodo pogoji za vse čim bolj enaki. Naj vam potem še eno vprašanje. Omenili ste večkrat, svetovno trgovinsko organizacijo. Uporabili ste celo grožnjo, kaj lahko STO stori oziroma pomeni. No, meni se zdi, da je krok iz dohe mrtev. Predlog eh, McSherry je bil pred 20 leti v nekem drugem svetu morda smiseln, ampak zdaj se je svet spremenil. Eh, v zadnjih 20 letih toliko, kot se je v celotnem 20. stoletju. Imamo nove sile, imamo nov svet, ki drugače odgovarja na kmetijska vprašanja in ki vprašanje kmetijske proizvodnje nadomešča z vprašanjem proizvodnje hrane. Hrana je torej v prvem planu. Se vam torej ne zdi, da smo zato v okviru STO šli na čisto komercialne stvari? strukture, trgovinske strukture, G20 eh, in ostale strukture, zdaj eh, prednačijo in STO, ki je bila ustanovljena pred kakimi 20 leti, da je eh, pušča odprt prostor bilateralizmu na mesto multilateralizmu. In potem še nekaj, nikjer niste omenili nestanovitnost cen. Je pa to pojav, ki je vedno bolj razširjen in eh, ki povzroča vse večje fluktuacije cen v zadnjih letih in eh, kaj bi lahko predlagali kmetom, da se uspešno soočijo z temi fluktuacijami cen tudi v kontekstu sredstev, ki se izplačujejo v okviru SKP. Karinovski, potem gospod Jarv. Hvala, gospod predsedujoči. Neposredno plačila imajo vse, kar veliko vrednost, s tem se strinjamo. Lahko se strinjam s tezo profesorja, da to dviguje ceno zemlje. Težko je tam govoriti o nekem pravičnem sistemu porazdeljevanja sredstev. Prav tako se strinjam s tezo profesora, da treba okrepiti drugi stebr, da mora postati močnejši. Na Poljski imamo zelo zanimive izkušnje s tem v zvezi. Porazdelitev sredstev iz obojnice na prvi in drugi stebr eh, je izgledala približno 50-50. Prav tako je naša izkušnja ta, da je znaten delež sredstev iz neposrednih plačil ne prišel do kmetov, se pravi tistih, ki izvajajo kmetijsko dejavnost, temveč do tistih, ki so lastniki zemljišč. In tu se ne morem strinjati z vami, profesor, da je definicija aktivnega kmeta nepomembna in da treba preči ven. Mislim, da je pomembno, kaj ti ta sredstva mora priti dejansko do tistih, ki kmetijsko dejavnost dejansko tudi opravljajo. No, kljub temu, da so ta plačila pomembna, pa dvomim, da si lahko dovolimo. Tukaj pa vijo ekonomisti, namreč da neposredna plačila predstavljajo 50 odstotkov prihodka kmeta. Če temu tako, potem ni tako, kot vi pravite, da je to najpomembno. Kajti, če je temu tako, potem bi se kaj zgodilo brez teh plačil? Ali bi morale zrasti cene, ki jih dobijo kmetje, torej eh, hrana bi se morala podražiti, kar je pri nas nemogoče, kajti namen je ta, da bi dobili vsi potrošniki dostop do hrane po dostopnih cenah, ali pa bi moralo priti do ogromne koncentracije proizvodnje z vsemi posledicami, ki so na to vezane. Tako da z tega vidika se mi zdi, da neposredna plačila imajo smiselno funkcijo. No, jaz sem upal, da bom v tej predstavitvi slišal kaj več na temo pravične porozdelitve sredstev, vi pa ste se omejili na to, da naj bi to bila stvar politikov. No in tu resnično imamo problem, kajti moje splošno vprašanje v zvezi z neposrednimi plačili je naslednje. Kako lahko konkurira britanski kmet, recimo, španskemu, portugalskemu ali ne vem kateremu kmetu, ki dobiva 200 eh, evrov na hektar, drug kmet pa dobiva 400 evrov ali več na hektar za ta isto proizvodno. To je torej problem, s katerim se moramo soočiti. In, eh, kot je dejal gospod eh, komisar Čološ, naj bi tu šlo tudi za izravnavanje neenakosti v odljivih in predljivih iz evropskega proračuna za nekatere. Hvala, gospod Prinosi, gospod Jar. Hvala, predsedujoči. Hvala tudi za to predstavitev. Deloma sem temu sledil na računalniku v pisarni, ampak vendar se lahko strinjam z vsakomor, ki rad predstavi tudi kakšen bolj agresiven alternativen model. Ampak eh, dejstvo je, da lahko popolnoma liberaliziramo kmetijsko politiko, ampak mislim, da ste na eno stvar vendarle pozabili. Skupna kmetijska politika v Evropi je nastala zato, da se zagotovi neka perspektiva eh, kmetom, da se ohranja kulturna krajina, ampak eh, nastala je tudi zato, da se državljane Evropske unije oskrbi s hrano. Danes pravimo, ja, kakšna argumentacija pa je to, vse je hrane dovolj. Če naši kmete ne bodo dovolj proizvedli, bomo šli pač na svetovni trg, ampak to, to je napaka. Spomnimo se, kako veliko nastane dejstvo, da Evropska unija ni energetsko neodvisna. In tu mislim, da lahko še kako dobro izmerimo da je pomembno, da smo neodvisni. Evropska unija je neodvisna, autarkična in eh, se je ne da izsiljevati strani svetovnega trga, kar zadeva prehrano našega lastnega prebivalstva. Zdaj, če tega več ne želimo, hm, to je odločitev, ki ne moramo sprejeti tu, to je odločitev, ki jo mora sprejeti eh, družba kot taka. Če bomo, oziroma če želimo našo garno politiko popolnoma liberalizirati, potem eh, je treba to tudi povedati. Meni se zdi to zelo nevarno, treba je povedati, koliko bo te, to potem stalo. Za enkrat nas vse skupaj stane 27 centov na prebivalca na dan. 27 centov na prebivalca na dan v Evropski uniji nas stane prehranska varnost. To se mi zdi razumno. Tistemu, ki se to ne zdi razumno, naj eh, to pove. In bomo o tem razpravljali. Torej, to je prva stvar. ravno ta zanašljivost preskrbe s hrano je pomembna, eh, kajti tri dni brez avta bo šlo, tri dni brez hrane pa malo teže. No, to, kar mene kot eh, agrarnega politika mm, pogosto jezi, je, da imamo v evropski kmetijski politiki oziroma v uh, v Evropi nasplošno se na kmete gleda kot na nepripravljene na reformo, ampak eh, na reforme. Od leta 1990 eh, sodelujem pri reformah kmetijske politike in moram reči, da to, kar so kmetje sprejeli v obliki reform in s čimer so se spopadli eh, v obliki reform, je občudovanja vredno. Vsakih nekaj let smo imeli reformo v Evropi najprej bo podjetniška zasnova, potem bolj okoljska zasnova. In eh, mislim, da trenutno nimamo praktično nobenih eh, izvoznih subvencij. Na začetku kmetijske politike je bila polovica izdatkov izvoznih subvencij. Teh zdaj nimamo več, jih ne potrebujemo, pa je tako je hrana postala cenejša. Danes nas to stane 97 cent na prebivalca, pred nekaj leti je nas je SKP stala 35 centov na prebivalca. Tako da tu moram eh, izredno soglašati s kolegico McGuinness, da smo v politiki zato, da oblikujemo spremembe in razvoj. In zato bi vas eh, prosil, če nam lahko podate še nekaj upogleda v to, kako naj bi potekala eh, zdaj kmetijska politika v prihodnje, da bo tudi bolje oblikovana. Hvala. In še zadnji, gospod eh, Albert S. Hvala lepa. Upošteval sem tudi eh, to, kar so povedali kolegi, eh, zato sem se javil k zadnji besedi. Profesor, to, kar ste dejali, je zanimivo. Nekateri pravijo, da se ne strinjajo z vami nekateri. Ja. Kar zdaj je STO, ne vem, kako je s temi stvarmi. Bil sem že v kar nekaj kmetijskih območjih v svetu in če pogledam nam konkurenčne regije, kako tam izkoriščajo naravo, potem moram reči, da sem zelo vesel, da imamo v Evropi drugačno kmetijsko politiko. Bil sem v ZDA in uh, ko sem uh, letel iz New Yorka v Los Angeles, sem videl v Kaliforniji takšne kroge, ki so bili v vegetacijskem obdobju rjavi. Ko sem eh, kmeta vprašal, zakaj so ti krogi rjavi, kaj gre za irigacijske kroge, je rekel, ja, vodo moramo vse globje črpati, 50 metrov globje kot pred 20 leti in eh, nismo upazili, da je stopnja soli tako visoka in zdaj smo te površine zalivali slano vodo in zdaj sploh ni več možna kmetijska proizvodnja. In to so stvari, ki smo se jim mi uspešno izognili. Pogodbo je na kitajskem. E, tako da moramo vedeti, da 40 odstotkov svetovne proizvodnje e, pšenice poteka na m, hm, površinah, ki se. E, ki imajo velike irigacijske sisteme. V Braziliji, na primer, se reko Recife izčrpava do konca in v mestu Recife na obali praktično ni več eh, sladke vode. To je tako, kot če bi eh, iz Donave vso vodo izčrpali mm, pri Dunaju in eh, vso vodo iz Rena tam nekje na pol poti. Tako da dejstvo je, da potrebujemo takšno SKP, ki jo imamo, ki podpira vse te okoljske naloge, ki jih naši kmetje upravljajo. In eh, kar zdaj je prvi stebr, tu moramo nekaj plačati evropskim kmetom. O višini tega se seveda lahko pogovarjamo. Še ena stvar, kakšno storitev ponujajo evropski kmetje. Že večkrat sem o tem govoril, ampak eh, vi takrat niste bili tu, gospod profesor, seveda. Uh, Pred več kot 50 leti sem opravil izpit za traktor in v nemškem, nemški časopis je takrat stal 5 današnjih centov za kilo, eh, pšenice pa sem dobil 25 centov. Danes stane takšen časopis 70 centov, torej 14 krat toliko, za kilo pšenice pa sem letos dobil 18 centov, torej 7 centov manj kot pred 50 leti. Torej, če bi cene pšenice rasle kot cena časopisa, potem bi danes eh, morala kila pšenice stati 350 centov, če to preračunam v hektare, takrat smo pri donosu 8 ton dobili 2000 eh, evrov, danes pri 18 eh, tonah 1440 evrov. In če potem tu dodam še izravnalno plačilo, sem pri 1740 in sem še vedno 260 evrov pod eh, bruto zneskom izpred 50 eh, eh, let. Kaj hočem povedati? Evropsko kmetijstvo je z dvigom produktivnosti in tudi z veliko dela kmetov in kmetic, ogromno prispeval eh, k temu, prispevalo k temu, da imajo evropski potrošniki ugodno, cenovno ugodno eh, hrano, ne da bi eh, popolnoma izropali naravo. Tako da se tu ne morem strinjati z vašo tezo. Mislim, da morate nekoliko bolj konkretno zapisati, kako si skupno kmetijsko politiko predstavljate to mislim, da bi bilo zelo zanimivo, če bi tu lahko bili nekoliko bolj konkretni. Hvala. Bene, grazie. Abbiamo avuto un interessante dibattito. Najlepša hvala. Imeli smo zelo zanimivo razpravo. In mislim, da je bil tudi namen profesorja, da nas ohrani budne in temu je očitno uspelo. Sedaj pa vam dajem ponovno besedo, gospod profesor. In upam, da nam boste lahko našteli nekaj konkretnih predlogov, ker predlog komisije smo prili že pred časom, oktobra, e, naši poročevalci morajo oblikovati še poročila in mnenja in vaši nasveti bi bili dobrodošli. Imamo še nekaj malega časa in prosim, da, nas, da nam pomagate s svojim strokovnim znanjem. Hvala. Chairman, I'll, I'll try to do so. Hvala, gospod predsednik. Seveda bom poskušal. To je bila res zelo široka in zanimiva razprava. Res je, moram priznati, da sem ekonomist, nisem politik. Oprostite, zato imam širšo svobodo, da razmišljamo o zadevah. Potem, kot drugo, je videti, da imate celo serijo delavnic eh, o predlogu komisije in mene so zaprosili, naj spregovorim konkretno samo o neposrednih plačilih, o drugih temah pa lahko razpravljate v prihodnih in drugih delavnicah. Ko so me prosili za to predstavitev, so mi dali tudi nekaj smernic, glede tega, katere teme bi vam bile najbolj koristne in tega sem se tako tudi lotil. Lahko se strinjam s kar nekaterimi komentarji, ki smo jih slišali tukaj in eh, potem tudi glede vprašanj skladnosti z STO v zvezi z neposrednimi plačili. Tu gre bolj za akademska vprašanja, ampak v vsakem primeru jih ne želim odriniti na stvar in tudi vam eh, svetujem, da jih ne odrivate na stran. Eh, Pogoje STO so pomembni, tudi dvostranski sporazumi se počasi le preoblikujejo in obstoječi sporazumi za STO še vedno veljajo in se uporabljajo. In eh, masi katera država iz drugih koncev sveta se počuti dejansko ogroženo zaradi politike Evropske unije na tem področju in ni izključeno, da nas ne bodo odkrito izvali. Upam, da nisem bil preveč provokativen, ampak nekateri med vami so očitno čutili, da uh, sem nekoliko preostro nastopil in da bi moral nekako upravičiti svojo strokovnost pri tem. Res je, da imamo tukaj res veliko obseg zelo raznolikih sistemov, ki so veljavi v Evropi. In zato je zelo težko izoblikovati nek enoten sistem, ki bi obravnaval pošteno vsakega kmeta, vsako regijo in vse njihove posebnosti. To je bilo večkrat omenjeno na različne načine, tako v smislu eh, poštenost izneska, ki ga določeni kmetje prejmejo, in ljudje so večkrat ugotavljali, da ti zneski večinoma v številnih primerjih niso ravno pošteni. In težko je ugotoviti, kaj je tisto pravo merilo za poštenost oziroma sorazmernost in morda lahko samo sklepamo, da je komisija imela neko utemelitev za to, da to meri z evri na hektar vendar s tem spet ugotavljamo, da imajo lastniki večjih zemljišč eh, večje zneske kot tisti, ki imajo vlasti le majhna zemljišča. In tu spet lahko razpravljamo o pravičnosti takega početja. Potem smo govorili tudi o kontekstu poštenosti v smislu poštene konkurenčnosti. Kaj so neposredna plačila? Če so nevezana, potem ne smejo pravzaprav vplivati na konkurenčnost. Ampak ali so zares nevezana, ker v tem primeru tudi ne bi smela prizadevati niti proizvodnje in celotna razprava o varnosti prehrane bi morala pravzaprav sloviti v čisto drug sklop razprav in ni povezana z neposrednimi plačili. Ker če mislimo, da je to vse skupaj povezano, potem imamo moramo sploh celovito razmisliti o tem, kako deluje ta sistem neposrednih plačil in kako to prizadeva vse partnerje. Sam sem vam dal nekaj konkretnih eh, predlogov. Rekl sem, da ne bi gradil na aktivnih kmetih in sicer na podlagi dveh utemeljitev. To ne izhaja samo iz mojih bivših povezav z Rudi Vezo v Redingu, ampak zaradi tega, ker sem rekel, da se daljni predlog nekoliko zapleta odnose Evropske unije s svetovno trgovinsko organizacijo. In kot drugo se mi zdi, da pokriva zelo obsežno raznolike načine kmetovanja, ki so vsi evropski, in zato se mi zdi koristno ohraniti na vzkrižno skladnost. Tudi zelenitev je pomembna zahteva, vendar je nelogično izključiti upravitele kmetijskih eh, zemljišč samo zaradi tega, ker niso aktivni kmetje. Rekl sem tudi, da glede na to, da je komisija predlagala da se 30 odstotkov proračunskih sredstev nameni tej komponenti zelenitve, da bi znova razmislili o nekaterih zadevah in spet v dveh smerih. Prvo v zvezi z navezavo možne do osnovnega plačila s sistemom zelenitve in potem je treba ugotoviti, ali bi to res povzročilo težave z STO. Drugi razlog za moj predlog pa je bil ta, da sistem, ki temelji na neki paušalni stopni, eh, ni najboljši način za zapravljanje velikih zneskov denarja in da to postavlja pod vprašaj merila, na katerih temelji celotni sistem v Evropski uniji. Morda je treba določene nasesa, kot sem rekel, poriniti tja v drugi steber in pogledati, kako uh, funkcionira osnovno plačilo, uh, z komponento zelenitve pa obravnavati drugače. V določenih regijah seveda obstajajo tudi posebnosti in tudi posebne zahteve, ki bi morale veljati za komponento zelenitve. Še ena stvar, ki je pa nisem omenil v moji predstavitvi, sem jo pa navedel v poročilu, pa je, da je eden od koristnih vidikov neposrednih plačil tudi ta teritorijalna kohezija, o kateri so ljudje govorili med razpravo. In lahko si predstavljamo tudi neposredna plačila, ki bi sodila v eh, regionalne sisteme, tako imenovano zeleno škatlo. In kot sem že rekel, glede na predlog komisije, obstajajo omejitve tega, kar lahko storimo, si pa vsi prizadevamo, da bi ta predlog izboljšali. Danes eh, nisem prišel k vam z izdelanimi modeli tega, kar bi se lahko zgodilo, če storimo to ali ono v, v skupni kmetijski politiki. Eh, je pa vsekakor res to, kar ste nekateri omenili, da bi bilo grozljivo, če bi se nekatere zadeve preveč drastično spremenile kar čez noč. Zato sem rekel, če ste me vprašali načeloma, kakšna bi morala biti prihodna skupna kmetijska politika, Potem bi rekel takole, ne vem, ali bi morali nadaljevati sistemom neposrednih plačil, ker je videti, da ima s tem največ koristi lastnik zemljišča in ne nujno kmet. In če hočemo najti pot iz tega začaranega kroga, iz tega tekočega traka, potem moramo imeti zelo dober načrt za nekaj let vnaprej in pred 20 leti je bil predlog tak, da je upošteval popolnoma nevezana, neposredna plačila in to je delovalo v tako imenovanem sistemu eh, obveznic, morda bi veljalo znova razmisliti tudi o tem. Glede tega, da se evropski kmetje soočajo z višjimi stroški kot kmetje drugod po svetu, se strinjam, da to drži, to je resna težava. Eh, in glede eh, varnosti prehrane, pa bi morali s tem upraviti na ravni ureditve in predpisov o varnosti prehrane. Sicer pa pravim, smo gosto naseljen del sveta, To povzroča določene dodatne stroške in Evropska unija ima še vedno zelo pomembne tarifne omejitve, eh, ki eh, velja za zelo pomembna osnovna živila ali kmetijske proizvode. In glede višjih stroškov, ki nastajajo, bi rekel, da ne smemo temeljiti na tem, da bi potem imeli nek dvojni sistem, ki bi potem imeli nek dvojni sistem, plačil. Ker dejansko, če bomo šli tako naprej, potem se bomo morali začeti spraševati, čemu služijo eh, visoke tarifne postavke v Evropski uniji. O tem bi lahko govoril na dolgo in široko, ampak danes lahko govorim samo v, v, na kratko v luči tega predloga komisije. Eh, Zaenkrat sem pač lahko spravil skupaj le toliko. Hvala lepa. Bene, grazie, grazie al professore. Najlepša hvala, gospod profesor. Sedaj pa gremo hitro na 14. točko in to je sprememba uredbe sveta 73 skozi 2009, kjer gre za spremembo za uporabo neposrednih plačil eh, kmetom za leto 2013. Kot veste, se bo eh, sedanje ureditev podaljšala tudi v leto 2013, vendar nekatere določbe veljajo le še v letu 2012, ker gre za razliko med koledarskim in finančnim letom 2014 to vse skupaj pa bo razteženo čez večletni finanč, okvirni finančni program. In eh, komisija si je prizadevala tudi iznajti eh, pravila za to prehodno obdobje. Luis bi nam sicer moral predstaviti to zadevo, vendar danes žal ne more biti z nami. Vendar bo na mesto njega nastopila Ranča Garcia Perez, Predloge sprememb pa je treba predložiti do 29. marca v povdne. Sedaj pa dajem besedo Ranči. Hvala. Sprememba uredbe svete, sveta 73 skozi 2009 ima v prilogi 4 delnico glede sredstev za Eh, plačilo državam članicam in moramo določiti ovojnice za prihodno obdobje med sedanjim in prihodnim obdobjem, eh, torej tudi za leto 2013. Eh, kmetijski proračun. Naj povem, da leto 2013, koledarsko leto, ustreza finančnemu letu 2014. Zato je pravzaprav treba podaljšati nacionalne ovojnice iz 2012, vendar je treba upoštevati določene specifike. Treba je eh, razumeti, da leto 2013 prehod, da ima torej določene specifike, ker je prehodno obdobje med, med dvema finančnima perspektivama. Hkrati pa je treba zagotoviti kontinuiranost neposrednih plačil in treba upoštevati. Eh, potrebe eh, za postopno uvajanje in za konec prostovoljne modulacije. Poročevalc me je prosil naj nekaj povem glede uh, tega poročila. In uh, hvala, da ste omogočili, da imamo sestanek uh, za, za, za to področje. Uh, Eh, rada bi v njegovem imenu povedala, da je res pomembno, da se hitro sprejme ta sprememba uredbe in sem na voljo za to, da posluhnem eh, vašim vprašanjem, zato bi prišli do globalnega kompromisa, tako da bi dejansko se lahko držali rokov in da ne bi ogrozi, ogrozili eh, izplačil plačil našim kmetom. Hvala. Bene, grazie. Ci sono colleghi che hanno interesse a prendere la parola su questo punto, se no raccogliamo. Hvala. Zanima me, če ima kdo kakšno vprašanje, če ne smo držali tega, kar predlaga poročevalec. Bi morda predstavnik eh, komisije želel spregovoriti, gospod Boča, izvolite. Na to pa morda še kdo drug, če bo kdo želel. Thank you. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kot rečeno, kot je povedal že poročevalec, predlog komisije upošteva dejstvo, da je prišlo do reforme neposrednih plačil. Ta pa se bo zgodil šele od leta 2014 naprej, to je pa finančno leto 2013. Zato komisija skuša zagotoviti, da se situacija za kmete ne bo spremenila za leto 2013 glede na leto 2012. Hkrati pa, da se. Hkrati pa, da se tudi upošteva uh, tako imenovan phasing in uvajanje, tako da bo torej to omogočeno za nove države članice in da bo m, omogo, o, torej, uh, omogo, omogočeno tudi upoštevanje to, da se damo konec prostovoljnega. Uh, prostovoljne modulacije. Torej, dejansko gre za to, da lahko nadaljujemo s tem, kar, se, kar so kmetje počeli za 2012 še v letu 2013. Torej, tu ni, to je to, mi bi se želeli, da se to spreme do poletja, tako da bomo lahko eh, pripravljeni, da bomo imeli izvedbeno direktivo januarja 2013, tako da bodo tudi kmeti vedeli, kaj je na voljo, tako da bodo lahko podali svoje zahtevke. Hvala lepa. Molto bene, allora non ci sono... Dobro. Mislim, da gremo potem lahko res naprej, če ne bomo imeli nobenih predlogov sprememb, oziroma rok za vložitev predlogov sprememb je 22. marec, torej tako, tako se lahko držimo časovnice. Še zadnja točka na dnevnem redu, zaščita živali med prevozom. Poročevalec, gospod podpredsednik Vojčevovski. Torej, sedaj bomo imeli pomembno zmenjavo mnen glede zaščite živali med prevozom. Naj spomnim, da je komisija novembra predstavila poročilo o vplivu obstoječe zakonodaje na stanje živih živali. Torej, kakšno je blagostanje živali med prevozom. Torej, imamo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 Vse čas v stiku, kar nekaj srečen smo že imeli in prvi osnutek poročila je bolj ali manj že pripravljen. Ključne ugotovitve, kar zadeva to poročilo Evropske komisije, je, da ugotavljamo določen napredek. kar zadeva prevoz živali, vendar le pa je ta napredek nezadosten. Predvsem nismo dosegli tistih rešitev, ki smo jih eh, obdelili v uredbi 2010, namreč eh, cilj zmanjšanja celokupnega števila živali, ki se jih transportira. To je bil glavni cilj. No, iz eh, poročila komisije izhaja, da v obdobju 2005-2009 eh, beležimo pomembno povišanje števila pripeljanih živali. 8 odstotkov več eh, prašičev, več 10 odstotkov hm, krav oziroma govedi. Le pri konjih je prišlo do upada. Tako da ta cilj, ki smo ga določili 2009, da naj bi daljši prevoz eh, živali za zakol, kolikor se le da znižali, tega cilja žal nismo dosegli. Kar zadeva prevoz živali, še posebej na dolge razdalje, povzroča stroške, gospodarske stroške, pa tudi družbene in okoljske stroške, Gre pa tudi za vpliv na ceno mesa. Komisija se s tem ni ukvarjala. Je mnenja, da je transport na dolge razdalje nekaj, kar eh, sicer pomaga prevoznim podjetjem, eh, celo kupnega stroška pa ni ocenjenega, kajti ti nekdo mora pač za to plačati, včasih gre za tisoče kilometrov dolge razdalje, na koncu, koncu je to potrošnik, ki plačuje višjo ceno mestnih proizvodov. V poročilu je izražena tudi teza, da je bistveno boljše od eh, dolgega prevoza živih živali prevažati na dolge razdalje meso in mestnih proizvodov, še posebej z razvojem lokalne predelave, razvoj malih eh, lokalnih živilsko-predelovalnih eh, obratov lahko stvari izboljša, prav tako bi morali to omogočiti tudi v zakonodaji in to bo tudi omogočilo bolj uravnotežen razvoj med regijami. No, vračamo se k problemu, o katerem smo večkrat govorili v parlamentu, in sicer problem omejitve časa prevoza na živali za zakol na 8 ur. Ta meja 8 ur je zdaj tudi predmet peticije, ki jo je podpisalo več kot milijon prebivalcev Evropske unije. In eh, to je problem, ki ga je potrebno rešiti in zato tu predlagamo, da v poročilu zapišemo, da bi se morali povrniti k temu osemurnemu predlogu in da moramo vsekakor o tem predlogu razmisliti. Seveda so to določene izjeme, ki izhajajo iz določenih geografskih pogojev ali drugih posebnih eh, zahtev, kjer bi lahko pač omogočili daljši prevoz, ampak nasplošno si treba prizadevati za to, da je prevoz na dolge proge daljše od 8 ur zgolj eh, za zakol nekaj, kar ne bi bilo tako razširjeno kot je. Pojavil se je tudi problem nadzora. Komisija bi tu predstavila veliko podatkov s tem v zvezi, ampak sama priznava, da je je to resen problem, namreč sistem nadzora ni poenoten širom EU, obstajajo razlike, različne prakse nadzora v državah članicah, tudi sistem eh, spremljanja, monitoringa ne deluje, čeprav določene izboljšave to prinaša, ampak zadeva ne funkcionira, kot bi morala, zato je potrebno izboljšati nadzor izvajanja predpisov z področja transporta živali. Ta problem je širši in zadeva vse predpise, ne le transport, ampak nasplošno, kar zadeva dobro počutje in varstvo živali. Zato bi odboru predložil ta svoj predlog, da v tem poročilu zapišemo, da je v Evropski uniji, v državah članicah Evropske unije, kajte gre za pristojnost držav članic, ne gre zdaj za to, da bi tu imeli nek eh, urad na ravni EU, ampak da bi v državah članicah imeli specializirane organe, ki bodo izvajali nadzor nad izvajanjem predpisov o dobrem počutju živali. Danes imamo v veljavi že veliko uredb, direktiv, raznoraznih predpisov na tem področju, ampak če si pogledamo, kako to funkcionira v praksi, potem vidimo, da se pogosto izkaže, da bori si sploh ne vemo, kako in kaj, ker je sistem nadzora slab ali pa vemo, da so stvari slabe, ampak eh, tudi ne moramo zagotoviti ustrezne reakcije nadzornih organov na podlagi izkušenj nekaterih držav, vključno z mojo državo Polsko, lahko ugotovimo, da ti nadzorni organi, ki funkcionirajo, obravnavajo tudi dobro počute živali in uh, izvršujejo predpisi z tega področja. Ampak to je samo ena od nalog, ki jih uh, ti organi opravljajo. Na polskem je zato pristojna veterinarska inšpekcija, tudi eh, cestna inšpekcija, ampak eh, za nobenega od teh organov področje dobrega počutja živali in predpisi tega področja niso njihova glavna naloga, zato so kontrole dokaj površne in ne zagotavljajo stotstotnega izvajanja predpisov. Zdaj ponovno zaostriti normative na tem področju v razmerah, ko niti ne moremo zagotavljati polne popolnega nadzora ni ravno smislen pristop in zato predlagamo, da se okrepi sistem nadzora in tudi, da se oblikujejo specializirani organi, ki bi se ukvarjali predvsem s tem, ne pa tudi s tem, kot eh, je to običajno. No in to je v osnovi tudi vse z vedika glavnih eh, tez v tem poročilu. Če povzamem, sem eh, globoko prepričan, da če razumemo sicer morda ekonomsko potrebo po tovrstnem transportu, pa je to nekaj, kar na normalno delujočem trgu sploh ne bi smelo e, nastajati. Živinoreja, mm, zakol živali in eh, predelava bi se moralo odvijati bolj ali manj na enem mestu, kajti prevoz eh, živali iz enega konca na drugega nima nobenega smisla. To povzroča trpljenje teh živali, pa tudi z gospodarskega vidika to ne more biti v našem širšem interesu, saj to ni niti skladno z načelom uravnoteženega in trajnostnega razvoja. Tako da mislim, da moramo delovati proti temu in male lokalne klavnice eh, morajo obstati tudi predelava, mora potekati čim bliže kraju, kjer se živali tudi hmm. ima, eh, kar pa zadeva promet pa je potrebno, kot že večkrat rečeno, zagotoviti predvsem izvajanje že obstoječih pravil. Hvala lepa. Kot prva dobi besedo gospa Elizabet Jegle. Hvala lepa. Ne bom prejudicirala tega, kar bo dejala že poročevalka v senci, vendar najprej bi se zahvalila poročevalcu, ki je predstavil določene res dobre ideje, ki, so, ki gledajo prihodnost. Ideja, da bi prevažali meso, ne pa živali, to je ključna ideja, o kateri se res moramo pogovoriti. Bili so časi, ko so ljudje si želeli imeti velike klavnice, ne pa majhnih, to pa zaradi higijenskih razlogov. In morda je evropska zakonodaja pravzaprav kriva za to, da nimamo majhnih klavnic, tako da moramo tudi o tem razmišljati. To bi gotovo koristilo do, dobremu počutju živali. In morda bi lahko predložili amadmaje v tem smislu. Torej, to je seveda povezano tudi s trgovino, vendar tudi, tudi trgovina je povezana z dobrim počutjem živali. Sam prihajam iz Baden-Württemberga v Nemčiji in eh, pri nas eh, se tega zelo zavedamo, vendar moramo se zavedati naslednjega. Recimo, če bi za živali Eh, dali neko časovno omejitev, moramo tudi upoštevati, da so živalske vrste med sabo različne. 8 ur je morda za perutnino preveč, za neko drugo vrsto pa sploh ne bi lahko uh, celo bilo to obdobje daljše. Poleg tega treba upoštevati čas tovora, tovo, na tovora in istovora. Uh, skratka, uh, vse to moramo priučiti tudi razmišljati moramo o pogojih, v katerih uh, se živali prevažajo, potem uh, uh, vprašanje na tovarjanje živali in istovarjanje živali tudi nekaj uh, pomembnega, kajti to je stres za živali in vse to moramo premisliti. Na nekem dogodku včeraj sem slišal, slišala, da način, kako ljudje obravnavajo živali, je nekaj res pomembnega in tudi to se bo vključilo v to poročilo. Če se povrnem na poročilo iz leta 2005, določene stvari glede spremljanja izvanja so še odprte. Države članice morajo glede tega še marsikaj postoriti ena od težav je to, da imamo različno tolmačenje zakonodaje držav članicah. To je nekaj, kar je tudi treba upoštevati. In um, že nekaj časa, ne vem, če tako vse država članicah, vendar že nekaj časa obstaja transport na več nadstropjih. Če imate recimo govedo, imate potem prevoz na dveh nadstropjih v tovornjaku. In to je, to pomeni določen stres za živali. Poleg tega so živali stisnjene, recimo visoko govedo, morda nima dovolj visokega stropa, ker kamioni ne more biti tako visoki, da bi lahko dejansko imeli dovolj višine za govedo. Torej, um, tu se marsikaj eh, dogaja. In torej, to je velik, velik stres za živali. Poleg tega imajo tudi eh, zakonodajo na področju transporta in ta ni nujno skladna s tem, kar mi zahtevamo glede prevoza živali. Torej. Vse to moramo preučiti, ko razmišljamo o strategiji dobrega počutja živali. Ne želimo naložiti dodatnega bremena, dodatnega finančnega bremena kmetom, zato moramo vključiti v to razpravo tudi potrošnike, trgovce, Vsi si želimo dobro počutje živali in vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti. Hvala. Zapevne v rama tega poparča, o tem pa je posel mluvila. Gde v okviru te podpore, ki ste jo omenili, bo verjetno zdaj besedo prevzela gospa Polsen, potem pa Kadenbach. Tak, ker urferande, o tak, o Cikovski, fer. Eta. Hvala lepa. Hvala Vojče, gospodu Vojčečovskemu za njegovo ambiciozno delo. Strinjam se s tem, kar ste dejali glede klavnic. V tem kontekstu mislim, da moramo zahtevati nadzor higijenske situacije v klavnicah. Imeli smo že poročilo. O tem bila sem pročevalka v senci in iz svojih izkušenj, iz, svoje volilnega, iz svojega volilnega okrožja vem, da so lahko razdalje dolge. Pri nas so razdalje zelo dolge, pri nas na severu švedske. In če bi imeli neko racionalizacijo v klavniškem sektorju, je to nekaj, kar pravzaprav pri nas ni mogoče doseči. Eh, ne moramo podpirati prevoza živali 12, 14 ur. Tako je, eh, tako, to je lahko tudi dejanska situacija, da je prva klanica šele 12 ali 14 ur oddaljena. In to vprašanje treba obravnavati v okviru drugega stebra ki torej zadeva razvoj regij. Torej ne gre toliko za sam prevoz, temveč za širši kontekst. Kaj me preseneča? Komisija predlaga smernice in pravi, da skladno z EFSO Eh, torej, da vse skladno z smernicami EFSE, vendar mislim, da ni to vse skladno s tem, kar pravijo trenutni znanstveni izsledki. Torej, dejansko ne spoštujemo določenih osnovnih načel. Vsa naša zakonodaja mora temeljiti na eh, eh, znanstvenih izsledkih. To se mi zdi zelo pomembno. torej moramo uvesti spremembe, ki bodo upoštevale znanstvene izsledke in dokaze. No, sedaj prevoz največ 8 ur, to je dober slogan. Dobro je, da vključimo državljane, da državljani dejansko razumejo, kaj pomeni prevoz živali vendar pa nisem povsem prepričana, če lahko dejansko rečemo, da je rok 8 ur nekaj, kar lahko zapišemo v zakonodajo, kajti nobeno znanstveno eh, poročilo eh, tega eh, ne utemeljuje. Meni se zdi, da je 8 ur lahko za določene živali preveč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 in znanstveniki po drugi strani. In mi smo nekako med njimi, mi smo na sredi in moramo večkrat zadeve premisliti, zato da bomo našli neko rešitev za prihodnost. Rešitev, ki bo dobra tako za živali, kot tudi za gospodarstvo in za družbo. Predvidevam, da bi bila najboljša gospodarska rešitev to, da bi imeli znova regionalne klavnice. Kajti, če želimo prevažati meso, potem potrebujemo predelano meso. To je veliko bolj učinkovito, kot pa da prevažamo živali, žive živali. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, gospa Karnbach, potem Genes. Äh, Hvala lepa. Hvala gospodu poročevalcu. Mislim, da se sedaj soočamo z zapleteno težavo. Z uredbami skušamo rešiti strukturno težavo. Uredba se osredotoča na dobro počutje živali in trajanje prevoza. Vendar gre predvsem za to, kako bomo mi strukturirali svoje kmetijstvo v Evropi. In moramo razmišljati o stvarih, ki gredo onkraj tega. Zgolj to, da imamo uredbo, ni dovolj. Mi zadeve lahko spremenimo le tako, če bomo spremenili kmetijstvo. Omejitev osmih ur je res nekaj simboličnega. V Evropi imamo sistem, ki je tak, da je žive živali treba prevažati. In zato živali trpijo. Evropi se dogaja. Da, v določenih delih Evrope se poje več mesa, ga, oziroma se poje več mesa, kot se ga proizvede, zato treba meso uh, prevažati. In ne glede na to, kakšno zakonodajo imamo, se moramo s tem spopasti in se s tem soočiti, kar zadeva EFSO. Mislim, da moramo preučiti, kako prevažati živali, glede na to, kak, za kakšno vrsto živali gre. Leta 2009 smo se o tem že pogovarjali. Torej, uh, moramo imeti nekršen razpon in moramo upoštevati, da rapočutje živali pri določanju konkretnih dolžin časa prevoza za določeno vrsto. Morda bi lahko preučili še druge možnosti, recimo vprašanje razvoja podeželja, zato da bi na ta način čas prevoza postal krajši. imamo določene amadmaje, ki bomo predložili. Predvsem pa mislim, da se moramo držati, držati znanstvenih izsledkov glede prevoza živali. In moramo torej ustvarjati prave pogoje. Recimo tudi imamo neke lokalne, regionalne klavnice. Vseeno pa moramo ločiti zrne od plev ne moremo, ne moremo govoriti le o dobrem počutju živali, hkrati pa pozabiti na gospodarski vidik stvari sedaj v času krize. Moramo imeti pred očmi oboje tako gospodarsko krizo kot dobro počutje živali in potrebujemo neko rešitev, ki bo trajnostna. Morda bomo v prihodnosti imeli posebno drugačno kmetijsko politiko. Hvala, gospod McGuinness. is okay. No. Uh, thank you, Chair. Um, I'm not having a great day with microphones. Hvala lepa, predsednik. Danes imam pa res težave z mikrofoni. Potrudila se bom biti kratka, lahko podprem pripombo gospe Polson o znanstvenih dokazih, o znanstveni utemeljenosti. Veliko krat se odločamo o nekih zadevah, pa ne pogledamo podrobno, kaj se dejansko dogaja. Včasih se ima lahko žival zelo slabo, tudi samo med polurnim tekmovanjem. Eh, se opravičujem potovanjem, lahko pa uh, se počuti čisto dobro tudi med 12-urnim Poročilo komisije je bilo pravzaprav koristno, da smo videli, kaj smo dosegli z dosedanjo zakonodajo in kakšne so težave pri njenem uresničevanju, pri izvajanju v praksi. Videli smo, da je bistvena težava ravno v tem, da smo videli, da se zadeve ne izvajajo v praksi in potem smo iz tega sklepali, da je potrebna še dodatna zakonodaja, namesto da bi poskrbeli, da se že obstoječa izvaja pravilno. Glede vprašanja klavnic in tega, da je v določenih regijah v Evropi ni dovolj, naj povem eh, primer iz Irske. Mi recimo eh, večkrat prevažamo mlajše živali in če pogledamo, kakšen izračun stroškov, imamo podatke od prevoznih podjetij, da recimo porabijo res veliko denarja ravno zato, da zagotovijo ustrezne pogoje za prevoz živali. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi si izmenjevali tudi dobro prakso na tem področju. Potem je poročevalec omenjal neko novo specializirano telo, nek organ, morda bi bilo dobro da bolj podrobno razložite, zakaj je glede na to, da smo priča številnim vrčevalnim ukrepom v Evropi, ne vem, ali je najbolj smiselno eh, spet trošiti denar po nepotrebnem, morda lahko drugače dosežemo boljši izkoristek tega, kar že poznamo in vemo in potrebne so tudi ustrezne naložbe v samem sektorju ob upoštevanju dobrega počutja živali in to je ravno ključno. E, pri vsem tem pa moramo ustrezno izvajati predpise, ki jih že imamo, namesto da samo tako poprek eh, skrajšujemo čas prevoza, ne da bi razmišljali o vseh okoliščinah. Hvala. Gospod Delange potem pa gospa Garcia Perez. Much, uh, like Najlepša hvala, hvala tudi poročevalcu za osnutek tega poročila. Vidim, da bo to spet zelo čustveno razgreta razprava. To je tema, ki ponavadi zelo razuname duhove, ker imamo lahko zelo različna stališča. Tisto, kar je za mojo skupino najpomembnejše, je, da imamo v tem poročilu uravnoteženi pristop. In tu bi povdarila tri področja. Prvo je to, kar je povedala tudi gospa Maginic. Seveda se moramo osredotočiti na tiste, ki ne upoštevajo pravil, in seveda je tudi veliko prevoznikov, ki so eh, s časoma veliko investirali v nova vozila, v usposabljanje in podobno. In to je treba priznati in jih podpreti v teh prizadevanjih. Treba je dati tudi pozitivne primere tam, kjer so se zadeve uredile in kjer jih počnejo dobro. Seveda je pa treba tudi pogledati, kakšno je dejansko stanje nadzora po državah članicah, ampak zdaj je videti, kot da bi vse države članice trenutno obravnavali enako, vendar sem prepričana, da je del problema ravno v tem, da ni temu res tako. Videli bomo, da so nekatere države članice veliko strože kot druge, če pogledamo natančno. Ampak če pogledamo dejansko eh, prevozne poti, bomo videli, da se nekaterim državam prevozniki celo izogibajo ravno zaradi večje strogosti in večjega nadzora. Kaj bomo storili v zvezi s tem, se sprašujem? In kaj bomo storili v zvezi s tem, da so kazni, zelo različne. V eni državi recimo plačate za določen prekršek 50 evrov, drugod pa nekaj 100. Um, mislim, da bi morda lahko bolj ambiciozno zastavili zadeve in ne moramo samo popreko obsojati enakomerno kar vse države članice. Torej eh, vas pozivam, da ne zapirajte oči pred dejstvom, da so nekatere države članice pač strože od drugih. Če ne bomo previdni, potem se nam bo razprava o tem poročilu zelo razleka na 8 ur morda. In če bomo prišli do tega, potem ne bomo dobili večine, če se bomo pogovarjali samo o 8 urah in o ničemer drugem. V idealnem svetu seveda bi bilo drugače, ne bi se osredotočali na čas, temveč na pogoje prevoza. Edina težava je v tem, še zlasti, če govorimo o zakolu, da gre v bistvu za vrsto prevoza, kjer prihaja do največjih napak. Zato bi rada, da se vrnemo nazaj na to, kar smo nekoč že sprejeli leta 2004. To se pravi, da bomo imeli razlikovanje med živalmi za zakol, ker se strinjamo, da bomo spodbujali zakol znotraj regije in to omejimo morda na 8 ur, naredimo morda v določenih izjemnih primerih tudi izjemo, ampak za vse preostale, torej eh, države, ki pod, eh, živali, ki potujejo v druge države zaradi um, nadaljne zreje ali pa zaradi razploda. To je treba uh, ločevati in že leta 2004 je gospa Rive rekla, da ni dovolj, da imamo samo živinorejce in potrošnike, moramo imeti tudi eh, solidne prevoznike in konsenz med njimi. To je bilo že vse vsebovano v poročilu na to temo leta 2004 in res se sprašujem, ali potrebujemo res neko novo zakonodajo. E, mislim, da bi bilo dobro, če bi Evropski parlament svetu poslal dober signal in rekel, pogledajte, to je stvar, ki smo jo že obravnavali skoraj pred desetimi leti, ker takrat ni bilo soodločanja, ste se vi odločili, da boste popolnoma ignorirali naše stališče in se osredotočili samo na pogoje prevoza, no, ampak če že tako, potem se pa osredotočimo na te pogoje, ampak priznajmo si tudi to, da z zelo šipkimi pooblastili, glede nadzora, ki jih imamo, ne bomo nikoli dosegli boljši nadzor. Budimo pragmatični in realistični, upoštevajmo znanstveno podprte uh, podatke in osredotočimo se na eno zadevo, recimo ravno na to, na pogoje prevoza. Tole je sicer prvi eh, osnutek, mislim, da bo EPP tudi oblikoval nekaj predlogov sprememb v smislu iskanja bolj uravnoteženega predloga in jasno je, da se bodo morali tudi poročevalci v senci med seboj še srečati in uh, Eh, uskladiti. Grozno je, da moram to reči pri mojih letih, ampak dejansko poiščemo na vdih v poročilu, ki smo ga v tej hiši že obravnavali. Hvala. Hvala, gospa Garcia Perez, potem pa kolega Agnjo. Hvala, gospod predsedujoč in hvala tudi pročevalcu ki nam je predstavil osnutek svojega mnenja. Nasplošno se lahko strinja s tem, kar pravi, ko gre za vprašanja glede načel dobrega počutja živali in glede pogojev prevoza živali. No, vseeno pa bi rada eh, določene stvari eh, podrobno izpostavila glede konkretnih zadev, ki so že predstavili določeni eh, kolegi tekom razprave. Menim, da je sporočilo komisije uravnovešeno. Imamo zakonodajni okvir in morda, če mislim, da je res pomembno, da zagotovimo, da se izvaja obstoječa zakonodaja, namesto da želimo vzpostaviti novo. Treba je odpraviti uh, težave, ki smo jih zaznali in um, res zagotoviti, da se obstoječa zakonodaja izvaja. Prevoz živali je nujen zaradi gospodarskih razlogov. Kajti včasih je tako, da je treba uh, živali uh, prevažati iz enega kraja v drugega, iz takšnih in drugačnih gospodarskih razlogov. Sveda treba poštevati dobro početi živali med prevozom. To je cilj, ki ga je treba vedno upoštevati. Torej, ne le, ko gre za živali za zakol, temveč za vse živali, ki se jih kakorkoli prevaža. E, tu bi se navezla na to, kar je povedala kolegica Polsa in še drugi kolegi glede tega, da če imamo nek ukrep, ta ukrep mora temeljiti na znanstvenih izsledkih za vsako vrsto posebej. Če rečemo 8 ur, to nima nobene znanstvene podlage recimo za prašiče EFSA meni, da je stres uh, enak, ne glede na trajanje prevoza. Nekaj, kar je dobro za konje, ni nujno dobro za druge. Recimo za konje je dobro to, da se med prevozom ustavi in da se konji malce sprehodijo. No, ampak za neko drugo živali pa to lahko uh, Eh, dodaten stres. Tako da dejansko nima smisla imeti neke splošne omejitve trajanja prevoza. Gre za evropsko zakonodajo in zato moramo upoštevati splošna načela, torej preden uh, sprejemo neke ukrepe. Moramo se pa tudi zavedati v našem odboru in tako mislim tudi je, moramo se zavedati, kako pomembno je, da to potem države dejansko izvajajo. Recimo eh, v državah, kot je Španija, je eh, prevoz nujen zaradi naše geografske oblike in ehm, dejansko tudi izvažamo živali v druge države, članice, zato pač se moramo prevozu izogniti. In tudi to je treba upoštevati, ko obravnavamo to temo v našem odboru tekom razprave, tekom dela bomo, bomo verjetno lahko predstavili konkreten predlog na osnovi tega, kar imamo sedaj pred sabo. Hvala. Hvala. Besedo ima poslanec Eknjo potem pa kolega Heusling. Uh, Lahko podprem vse, kar je povedala kolegica McGuinness in poleg tega je tu še element moralnega izsiljevanja strani politikov, namreč če smo proti čemorkoli do, do, v smislu dodatnega zakonskega urejanja tega področja, pravijo, da smo tudi proti uh, blagostanju živali oziroma dobremu počutju živali. Imamo pa pravzaprav več primerov iz prakse. Pri nas imamo recimo veliko prevažanja ovac, eh, veliko eh, živali eh, se najprej recimo rodi na severu, ampak se premikajo glede na to, kje je trava najbolj zelena in če popasejo ene površine, gredo naprej. Ampak tukaj ne govorimo o nekih velikih eh, avtocestah in ne vem čem še vse. Na Škotskem so namreč cestice oske in vijugaste in jih eh, prevažajo predvsem z majhnimi tovornjaki, tako da morajo časovne omejitve, recimo 8 ur, upoštevati tudi tako raznolike razmere. Potem pa, če govorimo o prevozu perutnine, na primer, perutnino lahko uspavamo, oziroma če jih prevažamo po noči, bodo v glavnem spali in tako je tudi za nje prevoz manj stresen. Veliko različnih živalij, ki različno trpijo med vožnjo, recimo da eh, voznik na hitro, zaustavi vozilo ali zavira, je to zelo stresno za živali. Potem recimo omejenost trga. Če bi rekli, da lahko žival prodamo samo 70 mil stran od kraja, kjer je bila proizvedena, ali pa da je treba iti samo v določene klavnice na določenem območju, To bo kontraproduktivno, ker potem bodo naprimer te klavnice lahko zviševali cene popolnoma nesorazmerno, ker bodo vedeli, da nimate izbire. In potem se bomo spet vrnili na uh, razprave iz 80-ih let, ko smo govorili tudi o tem, uh, ali je ustrezno uh, prevažati krave v dvonastropnih prikolicah in ovce v štirinastropnih in tako naprej. Uh, treba je govoriti z ljudmi, ki imajo izkušnje. Nekatere živali bolje potujejo, če so težče, druge živali spet je treba napojiti in nahraniti. Eh, dejstvo je, da prežvekovalci bolje potujejo lačni oziroma težči. Sam imam s tem izkušnje in sem vedno raje videl, če so mi eh, pripeljali lačno živino, ki je potem sama z veseljem hitro planila s tovornjaka, ko so odprli vrata in se zakadila na pašnik. In poleg tega tudi tovornjak ni bil tako zamazan. Zato imam nekaj svarili, ki izhajajo iz prakse, tudi uh, v zvezi s tem, da ni treba nikoli prevažati slabotnih ali šibkih živali. Ker če pride naprimer do naglega zaviranja ali česa podobnega, bodo te preprosto podlegle in bodo padle po druge živali in s tem se povzroča samo še dodatna škoda. Marsikje je treba uh, uporabiti samo zdrav razum, naprimer, če se prevažajo rogate živali, je to povsem nesmiselno in tudi ni sploh nujno potrebno. Ali jim odrežite rogove ali pa jih ne prevažajte. No, veliko je takih primerov iz prakse. E, potem imate recimo breje živali. Tega preprosto ne počnemo, ne prevažamo breje živali. Zato pravim, naj prevlada Naj prevlada zdravi razum na mesto tako imenovanih pametnih rešitev. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Martin Heusling, potem gospa McIntyre. Ja, äh, dass es großen Handlungsbedarf gibt, daran sind wir uns einig, nicht nur weil eine Million äh, Bürger das fordert, sondern weil ja... Das hat no, očitno se vsi strinjamo, da je treba delovati ne samo zato, ker milijoni naših državljanov to zahtevajo, ampak tudi zaradi tega, kot smo pravkar slišali, da je prišlo do velikega zvečanja števila transportov živali in tudi količine transportiranih živali. Še ena stvar, ki jo velja upoštevati, je, da so se številne klavnice zaprle ravno zaradi teh določil v Evropski uniji. Treba bo nekaj popraviti, treba je pogledati, kje smo res pretiravali in popraviti učinke, če se le da. Morda bi lahko sredstva za to pridobili tudi iz eh, skladov za regionalni razvoj. In Potem je tu še vidik cen, seveda. Veliko svin se v Nemčiji prevaža z severa na jug, ker so tam cene svin nekoliko više. In to je pravzaprav nepotreben transport. Pogledati moramo, kaj lahko storimo na regionalni ravni, da bomo lahko še vedno prevažali meso. Osem ur ni nujno, da je pametna meja za vse, za nekatere živali, kot smo že slišali, je to lahko odločno preveč. Pomembnejši so pogoji samega prevoza. Lahko je reči, obejitev je osem ur, ampak pomembno je, kakšni so pogoji med samim prevozom. Omejiti moramo tudi število možnih izjem. V nekaterih regijah je seveda prevoz veliko težji kot v drugih in to je treba upoštevati, naprimer na severu Evrope, kjer ni dovolj ustrezne infrastrukture eh, in je prevoz do klavnic nujno potreben. Tudi glede razploda In prevažanje, na primer, dirkalnih konj so zadeve drugačne. In treba je pogledati, kakšne so razlike med državami. Ampak vseeno podarjam, gre bolj za vprašanje pogojev prevoza. Skupaj lahko ustvarimo zelo dobro podlago in s tem tudi prepričamo ljudi, da delamo nekaj konkretnega v zvezi s tem kar je zelo pomembno, tudi zato, da bodo kmetje ugotovili, da dejansko delamo nekaj za njih in s tem bomo pridobili tudi javno mnenje. Hvala lepa, dajem besedo gospe McIntyre. Hvala lepa, gospod predsednik, kot eh, članica skupine ECR bi se rada zahvalila kolegu Vojčekovskemu za veliko truda, ki ga je vložil to dobro upravljeno delo in eh, zavedamo se, da so to zadeve, ki nas vse skrbijo. In pripričana sem, da ima povsem prav, ko pravi, da potrebujemo več nadzora, več preverjanja dejanskih pogojev prevoza, ustavljanja vozil in tako naprej, ker je veliko odvisno res ne od tega, kakšne predpise imamo, temveč od posameznikov, ki jih izvajajo. Sicer se pa v celoti strinjam, da je dobro živali odpeljati v zakol čim bliže kraju, kjer so bile zrejene. Male klavnice, in to govorim iz izkušenj, pa se pri nas pogosto zapirajo delno tudi zaradi predpisov Evropske unije, ki so jih prizadeli. Zato moramo budno paziti, da ne bomo uvajali nekih uh, nepremišljenih pravil in predpisov, ter potem gledali zgroženo, kakšne so stranske nepredvidene posledice leteh. Kot smo že slišali, obstajajo deli Združenega kraljestva, še zlasti na severu, naprimer Šetlanski otoki in podobno, kjer bi bilo popolnoma nemogoče imeti živino, če ne bi dovolili prevoza daljšega od osmih ur. No, ampak, eh, kot rečeno, bodo obstajale najbrž izjeme. Rada bi se pridružila prejšnjim govornikom, ki so rekli, da ni nujno, da je čas prevoza bistveni element. Pomembnejši so pogoji in tudi različne živali imajo različne potrebe pri nas, na primer, v moji domovini se uh, zelo čustveno odzivamo, na primer, na prevoz kon v klavnice. In eh, vsakič, ko sprejemamo neke nove ureditve, nove predpise, moramo razmisliti o tem, ali bomo dosegli res to, kar si želimo. Hvala lepa. Sedaj pa prosim, gospoda Jana, imate besedo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. In to je nujno so, wir besprechen heute einen sehr. Hvala lepa. Danes, danes se pogovarjamo o zelo čustveno biti temi, za katero se uporabljajo eh, grafične podobe. Javnost je zgrožena uh, javnost je zgrožena zaradi teh podob, ki smo jih videli uh, prevoza živali po Evropi. Operaterji so seveda dali drugo zgodbo. Prevozniki so, so mi rekli, da je realnost uh, grozljiva, da včasih, ko smo imeli še mejne prehode, da so živali dolgo čakali in ljudje si predstavljajo, da je to še vedno tako. Ljudje si predstavljajo, da so živali še vedno v takšnih groznih okoliščinah in čakajo in stojijo. No, kakorkoli že, moramo biti realistični. Moramo pogledati poročilo, ki je bilo sprejeto pred desetimi leti. Takrat, če nisem bil tu, vendar pravi, da je bilo poročilo dobro. Vendar je vseeno imelo določene pomankljivosti in sicer to, da nijamo pravega nadzora, da se dejansko zadeve ne izvajati, kot bi se morali in potem ljudje, potrošniki dobivajo te slabe podobe in se zelo zgroženo odzivajo na nje. Zato so tudi prišli do te preproste rešitve. 8 ur maksimalen prevoz. Žal pa ljudje ne vidijo dro, drobnega tiska, da dejansko so stvari odvisne od vrste živali, od trajanja prevoza, od pogojev prevoza. in lahko se počutim udobno v vožnji z avtobusom, ki traja 20 ur, prav tako pa lahko zelo neodobno potujem na zelo kratek čas. Tako da uh, moramo uh, marsikaj tu upoštevati. Morda bi res lahko predlagali uh, manjše klavnice in Nemčija tu lahko zgled. Mi imamo mesarje, ki recimo sami zakoljajo uh, živali, oziroma tako je bilo še nedavno, vendar sedaj imamo pa eh, zakonodajo, ki nam to prepoveduje. Uh, in to je obžalovanje vredno. Sedaj morajo mesari eh, eh, govedo odpeljati v klanico, ki je oddaljena 50 km in na to jo pripeljati nazaj v svojo mesnico. Torej, res bi morali se zavzeti za to, da bi lahko obdržali male klavnice in da bi torej omogočili, da se uh, živali uh, lahko zakoljejo na mestu proizvodnje, seveda pa moramo poskrbeti tudi za higijenske pogoje. Hvala. S tem smo zaključili seznam govorcev, tako da sedaj lahko slišimo še stališče uh, predstavnika komisije. Hvala, gospod predsedujoči. Nimam kaj dodati. Razprava je bila zelo uh, bogata kar sem lahko razumel iz razprave, to, da ste poslanci zelo dobro razumeli kompleksnost te teme, kako težko je včasih uh, uh, uravnovesiti znanstvene sledke z družbeno-ekonomskimi pogoji. Komisija si želi okrepiti izvajanje obstoječih pravil, mislim, da moramo upoštevati tudi dejstvo, da se prevoz samo od sebe razvija. Imamo zasebne pobude, ki so zelo pozitivne, zlasti, ko gre za razvoj dobrih praks. Sveda, vse te zadeve zahteve svoj čas, pogovarjali smo se tudi usposabljanju. Direktiva je bila sprejeta leta 2005, začela se izvajati 2006 in določene stvari že gredo v pravo smer in se bodo razvile na dolgi rok. In to je tudi treba poštevati pri um, razpravi o tem vprašanju. Hvala, gospod predsednik. Dziękuję bardzo. A na koniec sprawozdawca, pan poseł Jan Wucich. Hvala no i na koniec się poroczewalec. Hvala, predsedujący, hvala wszystkim kolegom, ki so podali veliko zanimivih pripomb k temu prvemu predlogu, kajti nimamo še dokončne različice. Poskusil bom, koliko se le da izkoristite vaše pripombe, zato da jih eh, vključimo v to, kar ste dejali. No, nekoliko v razmislek, gospoda Lanke in tudi drugi so o tem govorili. Predlog o tem, da bi omejili čas transporta, zadeva le živali namenjene za zakol. Ta omejitev 8 ur je seveda da nekaj, kar Evropske unije v javnosti zelo močno odmeva, ampak eh, živali, ki se prevažajo v drug namen, ne pa imajo športni konji ali delovne živali, da bo naprej, tu pa so seveda tisti, ki ta transport izvajajo, zainteresirani za to, da se živali privede do cilje v dobre kondiciji. Medtem, ko živali za okolje pogosto na nek način eh, že obravnavajo kot eh, nekako še živo meso, tako da tu so stvari bistveno slabše in tu gre torej predvsem za živali, za zakor in to je tudi izredno zapisano v poročilu. Moj pristop eh, v svojstvu poročevalca me zadeva le dobro počutje živali, to je sicer v prvi vrsti, v prvem planu, to je pomembno, ampak eh, mislim, da vsakdo izmed nas, ko se kje ustavi na kakšnem parkirišču in opazi nek uh, transport živali, mislim, da nam jasno pove hrup, ki ga slišimo, da s temi živalmi ni vse v najlepšem redu. To je pač civilizacijska kulturna zadeva, ki jo moramo upoštevati kot eh, evropejci iz 21. stoletja. Je pa to tudi čisto ekonomska zadeva in v tem poročilu želim na nek način te dve vprašanje uravnotežiti, kajti zdi se mi, da to je neka patologija tega trga, če se v velikih količinah eh, prevaža živali iz Polske v Italijo in potem tam pride do zakola. Mm, v razdalje 1500 do 2000 km In eh, poznam sam prevožnike, ki so veliko zaslužili s to dejavnostjo, ampak eh, mislim, da če pustimo ob stran, ob strani interes tih podjetnikov in pogledamo socialni, družbeni interes, potem je z vidika italijanskih potrošnikov vsekakor bolje, da stvari poteka potekajo drugače. Bolje bi torej bilo, če bi jedli meso živali, ki so predane v zakon na licu mesta. Prav tako je v interesu polskih kmetov, da imajo organizirano predelavo in zakol čim bliže kraja reje in da jim ni treba biti odvisno od eh, transporta darec stran. Tako da ekonomski interes mislim, da je jasen in interes nas vseh je, da vzpostavimo takšen gospodarski mehanizem, ki bo to, kar sem dejal, zagotavljal. Morda to ni tako jasno in izredno zapisano v tem poročilu, v tem osnutku, ampak hvala za vaše pripombe, da se vendarle omogoči povratek malih klavnic. To je pomembno. Če bomo omogočili takšnim malim klavnicam poslovati, potem bomo oživili to lokalno predelavo in potem bo transporta bistveno manj. Bom še razmislil o tem v svojem poročilu, da bi to vprašanje malih klavnic bolj izpostavili in uh, morda bi morali tu skupaj razmisliti tudi o nekem sistemu Mm, ki ga je potrebno še sem vključiti namreč sistem financiranja malih in srednje velikih podjetij, malih lokalnih živilsko-predelovalnih obratov, ki bi jih morala Evropska unija podpreti, da bi do zakola in predelave prihajalo čim bliže kraja reje. Takšne podpore ni in zato tudi so takšni dolgi transporti. So pa tu seveda tudi geografske razlike, kot ste sami dejali, to omenjamo tudi v poročilu in to pomeni, da to, kar je morda možno sredi Evrope, ne bi imelo kakšnih velikih posledic, če bi to omejili na 8 ur na severu Švedske, kot je dejala gospa Posen, eh, na Finskem ali v, v Španiji, pa je stvar verjetno drugačna in težja, kajti gre za velike države z velikimi razdaljami. In eh, tu so tu pa tam potrebne tudi daljše razdalje. Po mojem mnenju mora biti teh 8 eh, ur neko izhodišče in transporti nad 8 ur morajo biti izjema, ne pa pravilo. Tako da tu moramo stvari uskladiti z visokimi standardi, stvari že funkcionirajo. Pogoji, v katerih se odvija prevoz, je bistveno boljši, kot je bil. Tako da določeno mero fleksibilnosti vendar le tu potrebujemo. No in eh, to mislim, da je tudi to. Tisto najpomembnejše mislim, da je vprašanje, ki je obogatilo današnjo razpravo, ravno vprašanje malih eh, klavnic in tu sem pripravljen razmisliti o tem, da bi tudi to tematiko bolje vključili v poročilo. No, upam, da bo iz tega šlo dobro poročilo, ki ga bomo pripravili skupni močmi. A ja, ne, še vprašanje nadzora. Iskreno povedano, sem zdaj že v drugem mandatu tu v parlamentu in vsi skupaj se ukvarjamo z vprašanjem nadzora varstva živali in pa dobrega počuta živali. Moram reči, da sem že otrojen do vseh teh predpisov, ki postavljajo neke vrste fasada. V praksi jih je težko izvajati, ker ni ustreznega sistema nadzora. Če imamo naprimer jasno dejstvo, da je naša skupna vrednota v Evropi varstvo osebnih podatkov, imamo različne nacionalne predpise, ampak sistem je in eh, imamo evropskega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in eh, potem nacionalne organe. In z tega vedika ima zadeva smisel, ker potem to zaživi v praksi. Predpisi o dobrem počutju živali pa so vse čas bolj ima neka parola. In eh, napredek je zelo, zelo počasen in to me skrbi. Če pogledamo na ta problem z perspektive moje države, Polske, kjer imamo obvezujoče skupnostne predpise, nacionalne predpise z področja dobrega počutja živali, nimamo pa izredno pristojne institucije v državi, za katero bi bilo to tisto glavno vprašanje. Imamo veterinarsko inšpekcijo, ki nadzira razno razne stvari in varstvo živali oziroma dobro počutje živali je pač ena od pomembnih zadev. Potem imamo cestno inšpekcijo, prometno inšpekcijo, ki je tudi zopet ena od njihovih nalog, ne njihova prioriteta, tako da nimamo inštitucije, ki, za katero bi bila to najpomembnejša zadeva. Tako da v državi velikosti kot je Poljska bi lahko imeli takšno inšpekcijo, ki bi imela 200 ljudi na nacionalni ravni, to ne bi bilo tako zelo drago, to je na, na prebivalca nekaj centov na leto če bi to že morali preračunati v denar. To je nekaj, kar bi lahko veliko prispevalo in to velja za številne države. Tu ne gre za neke velike stroške, ampak o tem razpravljamo že dolgo časa, po številnih priložnostih. Dobro počite živali, varstvo živali, zaščite živali. Eh, v bistvu pa seveda imamo različne sisteme v različnih državah, v nekaterih državah to funkcionira dobro, v nekaterih eh, ne ampak eh, kolikor se le da, mislim, da moramo izpostaviti ponovno potrebo po bolj sistematičnem eh, nadzoru spoštovanja teh predpisov. Hvala lepa, mislim, da sem bil dovolj dolg. Še enkrat hvala vsem za zelo dragocene pripombe. Hvala lepa, kolega, za ta povzetek nedvomno se bomo pogosto še vračali k tej zanimivi in pomembni temi, ampak ne pozabimo, da so male klavnice iz nekega razloga ukinili in zdaj njihova ponovna uvedba ne bo ne vem kako enostavna, kajti imamo veliko zahtev, še posebej sanitarnih. Tako, zdaj smo zaključili zanimivo dvodnevno, zanimivo. Eh, zasedanje našega odbora. Hvala vsem v imenu predsednika Dekastra. Naj vas spomnim, da imamo 19. zvečer dogodek ob 50. obletnici SKP, tako da mislim, da bo to trenutek za zanimive pogovore in tudi za izmenjavo izkušenj s tem v zvezi v zadnjih 50 letih, spoh v luči novih rešitev za obdobje do 12 do 2. 20 krat je, mislim, da premalo koristimo in uporabljamo izkušnje, ki smo si jih nabrali v preteklosti. Hvala lepa.